Good morning, everyone, and uh, I hope that we have a few more members. Dobro jutro. Upam, da se bo več, uh, da se nam bo več članov pridružilo, ko bomo nadaljevali za sejo. Pozdravljam vas pri seji odbora Ekon. In pozdravljam tudi vse tiste, ki ste opazovalci. Ni ravno pogosto, da imamo tukaj obiskovalce, torej upam, da bo današnja seja zanimiva tudi za vas kot opazovalce. Naša seja se prenaša tudi prek spleta, torej nas uh, ljudje poslušajo tudi drugi. Rada bi pozdravila Elke König kot predsednico eh, enotnega odbora za reševanje. Hkrati pa bi rada izkoristila to priložnost, da spomnim odbor, da smo zaključili medinstitucionalna pogajanja svetom glede bančnega svežnja. Eh, tukaj gre za enotni odbor za reševanje, za BRRD in eh, tudi za, za, za eh, uredbo o kapitalskih trgih in glasovanje bo potekalo v Strasburgu. Bančni svežen bo seveda pomemben korak naprej k bolj vzdržnemu bančnemu sistemu in med našim delom na področju bančnega svežnja. In med pogajanji je bila gospa Kojnih večkrat pri nas v odboru in nam eh, je predstavila svoje mnenje na to temo. Bila nam je v veliko pomoč, osvetlila je nekatere teme, ki jih moramo upoštevati, ko sprejemamo zakonodajo na tem področju. Osebno bi se ji rada zahvalila v imenu odbora za njen prispevek eh, kot prispevek predsednice enotnega odbora za eh, reševanje. Danes so tukaj eh, člani, ki so se ukvarjali z posameznimi temami, tako da lahko kar nadaljujemo. Eh, gospa König, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, mislim, da se bom najprej zahvalila, kaj ti ta odbor je vedno zastavljal veliko vprašanj. Eh, in eh, nam zagotavljal podporo. Hvala lepa za vse to. Poleg tega pa naj vam povem, da je to pravzaprav moj 14. nastop tukaj in zdi se mi, da se še spomnim svojega prvega nastopa. Veliko napredka smo dosegli v pe preteklih petih letih maja 2014 eh, je bila sprejeta resolucija o reševanju in sanaciji bank. Julija 2014 pa je bil sprejet eh, mehanizem enotnega reševanja. In ob koncu lanskega leta smo se dogovorili o bančnem svežnju in zares se veselim, eh, da bo ta sprejet. Upam, da v parlamentu proti koncu tega meseca. To eh, bo spremenilo naš način dela in eh, upam, da bo naš bančni sistem še močnejši. Naš odbor eh, je imel zelo veliko dela v tem parlamentarnem sklicu, pravzaprav smo začeli z našim delom nekoliko kasneje kot vi. In uh, uspešno, čeprav se nam to zdi že uh, daleč nazaj, smo zaključili eh, prvi primer, primer banke Popular in mislim, da to kaže, da sistem, ki ste ga vzpostavili, deluje, da smo zagotovili vzdržnost eh, španskega finančnega sistema in eh, da španski davkoplačevalci niso nosili bremena tega reševanja. V eh, primeru reševanja bank eh, gre eh, za problem nesolventnosti in zaradi tega se moramo soočiti z izgubo in to izgubo mora seveda nekdo pokriti in nekateri zaradi tega izgubijo sredstva. V tem primeru eh, so to bili eh, deležniki in pa eh, podrejani deležniki. Torej, mislim, da lahko rečem, da smo se zelo učinkovito soočili s tem primerom in da to ni imelo velikega vpliva na finančno stabilnost. Poleg tega vzpostavljamo tudi enotni sklad za reševanje, ki ga financira industrija in ki bo kmalo dosegel en odstotek eh, kritih sredstev do leta 2023. Upamo, da bomo do julija imeli 33 milijard v tem skladu. V preteklih letih, in to je pravzaprav naše temeljno delo, smo pripravili načrte za reševanje za vse bančne skupine, ki eh, spadajo v obseg našega dela in nadaljevali bomo z delom za ukrepitev teh načrtov. Torej, reševanje je alternativa eh, nesolventnosti in eh, za nekatere banke je zelo pomembno, da poskrbimo za temeljito prestrukturiranje, torej da gremo od koraka A do koraka B. Ko smo pričeli z našim delom, nismo imeli zaposlenih, danes oziroma do konca tega leta bomo upam, da imeli 400 zaposlenih. To je naš cilj za enkrat. Najprej smo se osredotočali na vzpostavitev temeljnega okvira, na sprejemanje temeljnih politik, sedaj pa prehajamo od eh, čisto političnega dela k smernicam, k praktičnim smernicam za banke, prehajamo k izvajanju eh, teh eh, smernic v bankah samih. Torej, sodelujemo tako z nacionalnimi organi, kakor tudi z bankami in na ta način želimo doseči naše cilje. Banke zelo dobro vedo, kaj morajo storiti. Poskrbeti morajo za to, eh, da jih bomo lahko rešili in pristojni organi so že začeli z delom na tem področju eh, in to je večletni načrt. Ko pa banke nimajo takšnega kritja, kot bi ga morale imeti, imamo na voljo ustrezne instrumente. Kaj ti nihče eh, ne more zgolj eh, čakati in sedeti križem rok, ampak je potrebno poskrbeti za konkretna dejanja. Recimo minimalne kapitalske zahteve. To je najbrž eh, najbolj poznan pogoj, ki zagotavlja reševanje bank. Banke morajo imeti na voljo zadostna sredstva, da pokrijejo izgube in da poskrbijo za dokapitalizacijo. Na ta način želimo nadomestiti eh, reševanje za strani davkoplačevalcev eh, z eh, zasebnim financiranjem. Močno smo si prizadevali pri pripravi politike, postopoma smo pripravljali to politiko, pripravljamo večletni pristop eh, k minimalnim kapitalskim zahtevam za banke in želimo izboljšati kakovost eh, in eh, pa tudi obseg teh zahtev. Želimo zagotoviti okrepitev posameznih elementov, kot recimo podrejenih eh, sredstev. Sedaj se bomo osredotočili eh, na uredbo za reševanje in sanacijo Bank 2 in eh, poskrbeli bomo za postopne spremembe tudi pri minimalnih kapitalskih zahtevah. Seveda je MREL le en del naše celotne eh, politike in eh, v prvem eh, ciklu se je pokazalo predvsem nekaj točk, da je potrebno zagotoviti operativno kontinuiteto, sisteme za upravljanje, informacijske sisteme, potrebno se osredotočiti na strukture skupin eh, in eh, tako naprej. Struktura skupin, torej najprej to je bilo pomembno predvsem za velike čezmejne banke, pa tudi za velike nacionalne banke, ki imajo pogosto zelo, zelo zapleteno strukturo. Te banke oziroma ta struktura bank lahko vpliva tudi na njihovo reševanje. Potem pa je tukaj tudi tema, ki je povezana z Emrilom in sicer eh, gre za način financiranja bank. Eh, torej, eh, če si ogledamo kapital bank, je potrebno razviti dobre načrte. Poleg tega pa morajo banke uvesti tudi natančne priročnike. za kritje izgub oziroma za povečanje kapitala. To je sicer lahko reči, ampak veliko težje storiti. In zaradi tega morajo banke eh, sedaj pripraviti eh, priročnike Ampak ne le banke, temveč eh, potrebujemo tudi nacionalne priročnike. Eh, tukaj gre eh, za pravo, ki spada v področje nacionalne zakonodaje. Torej, si moramo ogledati, kako zadeve delujejo v državi A, v državi B in tako naprej. Potem informacijski sistemi upravljanja. Velika večina bank, če sem kratka, še nima ustreznih informacijskih sistemov in ne more zgolj z enim klikom pripraviti vseh eh, oziroma pridobiti vseh informacij. In eh, zaradi tega smo postavili visoke zahteve na tem področju. Mi tega ne moremo storiti sami. Banke si morajo ogledati načrte izvajanja. Februarja smo pripravili okvir za vrednotenje in tisti, ki mogoče ne poznate eh, našega dela, ste morda nekoliko presenečeni, da tukaj eh, ne gre za okvir, ki je namenjen bankam ampak je potrebno oceno, mora oceno bank izvesti neodvisni izvedenci. Torej tukaj gre za naša pričakovanja v zvezi z eh, temi ocenami bank. Sedaj sodelujemo skupaj z Evropskim bančnim eh, organom in skušamo natančno določiti, kaj to pravzaprav pomeni za banke, kako bodo banke zagotovile te informacije to je element, ki ga bo pripravil Evropski bančni organ, ampak mi z njimi tesno sodelujemo. Operativna kontinuiteta. V primeru reševanja, v primeru nesolventnosti bank je potrebno zagotoviti nadaljevanje izvajanja pogodb, ki jih imajo banke z izvajalci storitev. In upravljanje in komunikacija tole pomeni, da morajo banke biti pripravljene podpreti in pa izvesti sprejete odločitve. Kaj pa naše prioritete za leto 2019? Te ostajajo podobne. Naj najprej spregovorim o naših notranjih prioritetah pripravljamo naš načrt eh, za leto 2019, eh, kakor tudi eh, načrt reševanja za obdobje po letu 2020. Naša ekipa je, in to se mi zdi najpomembnejše, že posredovala vsem bankam naša pričakovanja za leto 2019 in pa tudi časovnico. Če načrti ne bodo izpolnjeni, bomo sprejeli naslednje korake. Poleg tega pa posodabljamo tudi naše notranje priročnike in pripravljamo priročnike za banke. Tukaj gre v veliki večini za pričakovanja za banke. Poleg tega pa pripravljamo resolucijo za reševanje in sanacijo bank 2 in uh, SRMR 2. In Na, potem imamo še seznam želja, če lahko tako rečem, in na tem seznamu želja je zaključek Unije kapitalskih trgov, kajti potrebujemo eh, dobro in trdno Unijo kapitalskih trgov, če želimo zagotoviti eh, minimalne kapitalske zahteve za banke. In eh, to pomeni, da moramo zaokrožiti tudi tretji steber bančne unije, namreč EDIC. In poleg tega moramo harmonizirati uh, vsaj zakonodajo uh, v primeru nesolventnosti za finančne inštitucije v uh, Evropski uniji. To je ključnega pomena. Trenutno imamo več kot 19 različnih zakonodaj. Eh, likvidnost eh, in pa podporni mehanizem, tudi na tem področju delamo in pri podpornem mehanizmu smo eh, nekoliko bolj napredovali kot na področju likvidnosti in s tem zaključujem. Mislim, da smo prišli izjemno daleč, mislim, da smo dosegli veliko, da so banke vsega, v boljšem, da je področje eh, bančnega sistema veliko vzdržnejše, kot je bilo v eh, preteklosti, da se zadeve izboljšujejo, ampak to je eh, maraton, včasih to izgleda kot tek čez uvire, zagotovo pa to ni tek na kratke razdalje. Hvala lepa in z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa. Eh, za vprašanje bomo imeli petminutne sklope, torej eh, poslanci lahko zastavite vprašanja. Potem bo gospa Kovnih odgovorila in če bomo imeli še časa, lahko zastavite nadaljna vprašanja. Najprej ILS, e gospod Hokmark. <clears throat> Um, uh, Hvala lepa, gospa Kovnih. Omenili ste, da ko ste prvič predstavili svoje naloge, oziroma omenili ste dogodek, ko ste prvič predstavili svoje naloge, svoje prioritete, za me bo to zadnjič. In mislim, da smo veliko dosegli v eh, tem času. Bančni sektor se je spremenil, finančni sektor se je spremenil, predvsem kar zadeva zakonodajo, mm, kar zadeva kapitalske zahteve kar eh, zadeva reševanje in sanacijo eh, bank, kar zadeva eh, posebne uredbe za bančno unijo in tako naprej. Torej, v preteklosti nikoli nismo imeli tako močnega okvira, tako dobre zakonodaje za reševanje bank. Imamo zelo jasna pravila glede hierarhije, glede absorpcijske sposobnosti, glede minimalnih kapitalskih zahtev in tako naprej. Sedaj pa je potrebno zagotoviti tudi, da dosežete rezultate glede na cilje, ki ste si jih eh, zastavili. In vemo, eh, da je ključnega pomena, da sprejmemo tudi ustrezna določila v primeru nesolventnosti. To je pomembno za naše davkoplačevalce in mislim, da je to pomembno sporočilo bankam, finančnemu trgu, vlagateljem, strankam, da bo naslednjič postopek reševanja potekal drugače kot v preteklosti. Torej, kaj nameravate storiti naslednjič? Mislim, da sem to že poskušala predstaviti. Že v primeru španske banke Banko Popular smo dokazali, da je ukvir zelo dober. Lahko sprejmemo zelo pogumne odločitve in sicer eh, v zelo kratkem časovnem obdobju. Kar pa je še potrebno poudariti je, da je reševanje postopek, v katerem pride do nesolventnosti banke, banka izgubi likvidnost, izgubi finančna sredstva. Torej, zaradi tega nekdo mora utrpeti škodo, nekdo mora pokriti izgubo in mislim, da okvir, ki smo ga vzpostavili, zagotavlja, da bodo eh, te izgube eh, nosili eh, delničari. In na ta način želimo preprečiti, da bi izgubo krili naši davkoplačevalci. Seveda pa potrebujemo še več ozaveščanja javnosti. Torej, eh, če kupuješ obveznice, eh, potem moraš vedeti tudi, da lahko pride do izgube. Vendar pa mislim, da je naš eh, postopek za reševanje in da so minimalne kapitalske zahteve osnova za preprečevanje reševanja bank za strani davkoplačevalcev. Na ta način bomo ublažili izgube. Gre za vprašanje, ali eh, naj pride do dokapitalizacije, ali lahko najdemo kupca, po kateri poti bomo pravzaprav šli. In zato gre pri reševanju oziroma pri postopku reševanja. Mislim, da imamo zelo eh, jasen postopek, eh, zelo jasno hierarhijo, vsaj za prvi steber eh, bančne unije in za drugi steber. Ko govorimo o tej temi, govorimo zgolj eh, o mračni plati zgodbe, ampak eh, banke so danes močnejše in odpornejše. Hvala lepa. Želel sem povdariti, da je sprejet, treba sprejeti dejstvo, da je zakonodaja sedaj sprejeta, da ne potrebujemo več zakonodaje, da potrebujemo konkretna dejanja v okviru te zakonodaje in to je tisto, na kar bi se morali sedaj osredotočiti, kajti to je tisto, kar potrebujemo. To je bila bolj izjava kot vprašanje. Ja, ja, to je bila izjava. Hvala lepa, gospod Hökmark. Sedaj pa prehajamo v skupini socialistov in demokratov, gospa Beres. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa za uvodne besede, ki ste jih namenili Elke König. Elke König, to je naša zadnja izmenjava mnen in uh, reči moram, da ste v preteklih letih imeli skupino socialistov in demokratov zelo dobro in plodno sodelovanje. Imam dve vprašanje za vas v vašem uh, spisku želja ste dejali, da želite eh, razvoj unije kapitalskih trgov zaradi tega, da bi okrepili likvidnost trgov. Ampak kot veste, sem. Um, bila poročevalka za Evropski nadzorni organ. In eh, če države članice ne bodo vzpostavile pravega mehanizma za evropski nadzor na področju finančnega sistema, ne vem, kako bi lahko dosegli ta cilj, kako bi lahko vzpostavili pravo unijo kapitalskih trgov. Torej, če se strinjate z mano potem vas prosim, eh, da zagovarjate eh, evropski nadzorni sistem, eh, kaj ti, če ne bomo imeli ustreznega nadzora, tudi ne moremo imeti unije kapitalskih trgov. Ta unija kapitalskih trgov je nemogoča, če imamo zgolj nacionalni nadzor, ki se osredotoča na Eh, zgolj eh, na nacionalni sistem. Potem pa še drugo vprašanje. Gre za italijanski primer in sicer za Terkas. Gre za sklad, ki ga upravljajo javni organi z pomočjo zasebnih sredstev. In eh, to je zagotovo dobra lekcija za italijansko vlado. Sodišče pravi, da ta sklad ni verodostojen mislim, da bi se moral vaš organ na to odzvati, da bi moral zagotoviti svoje strokovno znanje. Poleg tega pa eh, bi eh, morali zagotoviti možnost eh, prejšnji italijanski vladi, da uporablja sredstva iz tega sklada. Naj skušam odgovoriti na to vprašanje. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Unija kapitalskih trgov za Evropo ključnega pomena. In to sem vedno povdarjala, kaj ti to ugotavljamo tudi, ko povdarjamo, da je potrebno ukrepiti minimalne kapitalske zahteve. In gospa Swinburne, oprostite, če nas bodo naši britanski prijatelji zares zapustili, potem bo to še toliko pomembnejše, kajti bomo največji kapitalski trg in na to je potrebno pozoriti naše države članice. Druga točka, ki ste jo omenili, pa je Terkas. Terkas je bila zelo majhna italijanska banka, ki je propadla. Mislim, da leta 2012 ali 2013, ne vem natančno kdaj, ampak dolgo pred tem, preden je eh, bil spostavljen ta sistem reševanja. Eh, in eh, zagotovljeno je bilo spoštovanje načela jamstva eh, za vrčevalce in ne morem komentirati tega primera, kajti v njega nismo bili vključeni. Ampak mogoče, nam bo ta razprava pomagala, da ponovno uspodbudimo eh, naše delo na eh, področju eh, Edisa oziroma sistema zajamčenih vlog in ugotoviti moramo tudi, kakšna vloga, kakšno vlogo naj bi igrali mi v tem sistemu. Torej, ta parlament je glasoval o temeljnem sistemu, o sistemu izplačila po določenem številu dnevu, Večkrat pa ste me že slišali govoriti o alternativnih eh, možnostih, eh, kot recimo o ameriškem sistemu prenosa na druge organe. Mislim, da bi si morali te alternativne možnosti ogledati in da bi jih morale izvesti tudi druge države članice. Ampak to ne more biti instrument za financiranje vsega, ampak upam, da ne glede na to, kakšen bo rezultat v Evropskem parlamentu, da se bo pričela razprava o tem, kakšna naj bi bila vloga tega sistema in kakšne bodo zgornje meje financiranja. Nekoliko sem žalostna, ko vsi začenjate svoje prispevke z izjavo, to je naša zadnja skupna seja. Hvala lepa, gospa König, v imenu skupine EKR bom eh, spregovorila jaz in to bo zares moja zadnja seja. Tukaj sem bila celo desetletje in če pogledam nazaj in razmislim o delu v tem odboru, če si ogledam vašo ekipo, lahko rečem le, da smo storili ogromno od finančne krize eh, leta 2007-2008. In v okviru našega mandata leta 2009 smo se soočili z nekaterimi pomembnimi temami na področju bančnega sistema in v zadnjih dveh eh, sklicih smo se s tem ukvarjali. Veliko dela je bilo upravljenega, veliko več eh, dela pa nas še čaka. Veliko je bilo tudi zamujenih priložnosti, kot je ravno kar omenila tudi gospa Beres. Ampak sama bi rada slišala vaše mnenje o in uh, o tem ste že spregovorili v vašem uh, uvodu, uh, so omejitve uh, Giovannini. Giovannini uh, je bil profesor, ki se je sedaj že upokojil. Gre pa za harmonizacijo zakonodaje v primeru nesolventnosti. Potrebno je poskrbeti za večjo harmonizacijo eh, trga obveznic eh, in eh, pojavlja se veliko navskriži, s katerimi se še nismo soočili. Kako naj bi prihodni parlament izvajal pritisk na države članice, da bi prišlo do sprememb in uh, spregovoriti moram uh, tudi o sanaciji in rečevanju centralnih nasprotnih strank. Kaj ti to mislim, da je resolucija, ki bi jo morali sprejeti in bi morali zagotoviti varnejši in trdnejši sistem, kaj ti tukaj gre uh, za uh, največje uh, Evropske banke, torej eh, to povzroča tudi varnostno eh, tveganje, vendar pa te zakonodaje nismo eh, sprejeli. Torej, kako naj zagotovimo, da bo to prioriteta v naslednjem sklicu? Hvala lepa. Še eno slovo. Počutim se nekoliko neprijetno zaradi tega. Ampak, če spregovorim o nesolventnosti, o. o vlaganjih eh, v evropski trg ali pa v države članice, potem je ključnega pomena besedica harmonizacija. Mislim, da je to izhodišče. Ko govorimo o kapitalskem trgu, potem je potrebno razmišljati o vlagateljih. Mislim, da smo uh, veliko storili na področju bank, ampak sedaj je potrebno razmisliti o vlagateljih. In evropsko, evropska zakonodaja na področju nesolventnosti, to je področje, s katerim se nisem v tolikšni meri ukvarjala v svojem uvodu ampak eh, na vsak način eh, mislim, da je to eh, področje, ki je izjemno pomembno. Z tem se morda ne bo ukvarjal naslednji parlament, ampak se bodo s tem zagotovo ukvarjali v prihodnosti. In zelo pomembni so finančni instrumenti, ki so zavarovani z stanovanjskimi hipotekami. Brez tega si bančne unije sploh ne moremo predstavljati. In druga točka, ki se mi zdi zelo pomembna in ki mi je zelo blizu. In glede tega obstajata dve struji znotraj Evrope, pa tudi na mednarodni ravni, in zaradi tega nismo dosegli uh, tolikšnega napredka, kot bi si želeli na področju reševanja in pa sanacije centralnih nasprotnih strank. Naš odbor je dosegel velik napredek eh, pri ukrepitvi varnosti finančnega sistema, pri ukrepitvi varnosti bank, in prenesli smo veliko bilateralnih dogovorov na raven centralnih nasprotnih strank. Zaradi tega pa so centralne nasprotne stranke dobile pomembnejšo vlogo v celotnem sistemu. In kot eh, se je pokazalo, eh, so to največje banke oziroma eh, največje klirinške družbe in kot se je pri, pokazalo, kot je pokazal odbor uh, za finančno stabilnost, lahko pride do velikih izgub, uh, ki se bodo potem prenesle uh, tudi na vse uh, manjše dele sistema. Imamo zelo dober nadzor tveganja, imamo zelo dobre stresne teste in zato mislimo, da se nič ne bo moglo zgoditi. Ja, upam, da je to res, ampak kaj pa, če se vendarle kaj zgodi? In to je tisto vprašanje, na katerega še nismo odgovorili. In to je tudi problem eh, nadzornega organa za reševanje. Tukaj gre za mednarodne organe in nadzor ne more biti povsem mednaroden. Potrebno je najti rešitve za reševanje Evropa je eh, že majhna sama po sebi, eh, torej prenesti to na nacionalno raven, zagotovo ne bi bilo smiselno. Se opravičujem, da sem se opravičujem, da sem o tem uh, govorila, kajti to ni tema, ki je v moje pristojnosti. Mislim, da je v vaši pristojnosti. Prav je, da spregovorite vsem in uh, da določite prioritete za naslednji sklinc. Sedaj pa gospod Klinc v imenu skupine Alde. Hvala lepa, čestitke, da ste v relativno kratkem času postavili na noge novo organizacijo in da ste operativni. Da je danes tukaj tako malo poslancev, je to zato, ker smo vsi tisti, ki smo tukaj, tisti, ki nas ne bo sklical naslednjega parlamenta, razen Gigota od zelenih. In tisti, ki jih ni, so že upodobili na boju. Upajo, da jim bo uspelo. Seveda jim želimo veliko uspeha. Konkretno vprašanje. kar se tiče banke Karidže v Genovi, Genovi in še v Nemški banki, da moramo veliko doživeti in da je veliko še pred vami, to sta dejali že Swinburne in Perez. Bojim se, da potrebujemo novo finančno krizo, da bomo resnično se relotili teh težav. Sedaj pa kar se tiče italijanske banke in Norddeutsches Landesbank. Kar se tiče državnih bank v Nemčiji, Landesbank, se v bistvu zgodi nekaj dramatičnega šele takrat, ko komisija pritisne. To je bila tudi pri Zahodno-Nemški banki in drugih. Pri Severno-Nemški državni banki pa pogrešam, da bi se kaj storilo na evropski ravni. Kar tako se skupaj teče in poskuša se najti rešitev z delno tudi državnimi delničari. Ampak nekako prave notranje logike postopka ni. Pa tudi ni posredovanja z vaše strani. V bistvu bi morali bolj jasno povedati, da mora tudi Severno-Nemška državna banka obogati pravila, kot jih pač v Evropi imamo. Rad bi torej slišal vaše mnenje o tem. Mislim, da vsi veste, oprostite, govorila bom po angliško, da bo lažje za druge. Strinjam se, vsi veste, domnevam, da vsi veste, da ne podajamo pripom po posameznih bankah. Karidža je pomembna institucija v Italiji, v Genovi, severno-nemška državna banka, pa je tudi pomembna nemška banka, ki ima sedež v Hanovru, v Nemčiji. V teh dveh primerih naj skušamo razložiti vlogo našega odbora. V trenutku, ko banka se zdi, da ne zmore več poslovati ali da že ne mora več poslovati, to ocenijo nadzorniki v Frankfurtu, lahko ocenimo mi, ali ne morajo več poslati ali ne, tukaj je več faz, potem bo naslednji korak vedno se odločiti, ali obstaja javni interes pri reševanju banke, ali bi ta banka morala iti v običajni postopek stečaja. Torej, najprej ugotovimo, ali še zmožno poslovati ali ne, potem ocenimo javni interes in upoštevamo predvsem dva faktorja, sicer jih je še več, finančno stabilnost in kritičnost za ekonomijo države članice ali EU kot celote. In šele potem se lahko torej začne reševanje. Mislim, da to velja za vse primere. In tukaj, tukaj se bom tudi ustavila. Like Želite zastaviti še dodatno vprašanje? Uh, ne? Vemo, ko imenujemo specifične primere, ki so še pred sodišči, ki še tečejo, potem je gospa Kljunik vedno v neprijetnem položaju. Sedaj pa zeleni, Gigold. Nekoliko bolj sentimentalen bom danes. Rad bi dodal k temu. Nisem pripričan, če bo to resnično vaš zadnji stanek, kaj si upamo, da ne, In drugič, v nemški politiki imamo nekaj, kar imenujemo pozave z Hanovra. Zato imamo tukaj poslance spodne Saške, sicer pravi, da je iz Oldenburga, ne iz Hanovra in da to ne šteje. Ampak imamo gospo König in tudi sam sem tukaj iz Hanovra. Hanover je pač sedež te banke. In Wolf Klintz je edini, ki ni umešan v to, kar je z Dunaja. Aha, vsi štirje smo iz Hanovra, sedaj sem slišal od strani gospoda Klinca. To je tisto, kar dobimo v neški politiki. Torej, moje vprašanje, kaj se tiče te institucije. In to je sedaj resno vprašanje. Menite, da to povzroča neprijetnost za vas, kajti to je vaše ravno mesto, veste, da je majhno, vsi poznajo vsakega, vsi se poznajo med sabo in ta povzavska nora je nekoliko zdemirljiva. A ne mislite tako? In potem drugo vprašanje, ki gre v isti smeri kot vprašanje gospoda Klinca. Če dve veliki instituciji imata interes, da se združite in imamo potem prešipke institucije. Običajno, ko pride do združitve, to nekaj stane. Moje vprašanje pa je, ne morete podati pripompo specifičnih primerih, ampak od vas kot institucije bi rad izvedel, ali ste že začeli namenjati vire, da bi si ogledali take primere in bi se pripravili na najslabši možni scenarij. Mislim, da bi to bil pravi previden način. Priprav. Lahko potrdite, da se pripravljate? Mislim, da nas mora vse skrbeti. To, kar se dogaja, še prav posebno, po zadnji predstavitvi z Deutsche Bank v parlamentu, pa niso bili pripravljeni odgovoriti na nobeno relevantno vprašanje. Pa to zgleda kot. To ni zgledalo kot močna banka, to je zgledala šibka banka. Zato me torej zanima, kaj počnete in ali ste dobro pripravljeni? Hvala lepa. Najprej, kar se tiče hanoverske povezave. Kot veste, nisem bila rojena tam, ampak živim tam, to je pa res. Interno smo popolnoma jasni. Za vsako banko, ki jo preverjamo, preverjamo, ali prihaja do nas križa interesov. Za nas osebje nikoli nismo dejali, da je nas križa interesov že samo mesto prebivanja. Ampak to res najemljamo, ta, to na skrižju interesov. Drugi del. Ste pripričani, da tega ni na skrižju interesov? Mislim, da nisem nič bolj sentimentalna za katero od bančnih institucij v katerikoli od držav. Seveda pa tudi nimam ne finančnih, ne osebnih povezav s komerkoli to, da prihajam iz Nemčije, seveda nisem razkrižen interesov vsemi nemškimi institucijami, tudi španski in italijanski kolegi niso razkrižen interesov s svojimi bankami. Toliko o tem. Drugo vprašanje. To je zelo pomembno. Združitve. Mislim, da imamo določena čustva, nismo razbremenjeni popolnoma in spomnim se, začetka bančne unije, smo imeli nekakšen občutek, da imamo banke, ki so šipke, da imamo preveč bank v EU, splošno, in da bi se morali združevati. Vedno sem dejala, da je združevanje lahko rešitev, če in ko imamo pravi poslovni model, poslovni primer za to združitev. In gledamo potem naprej v prihodnost, zato da nastane močnejša banka. Ko združujemo dve večji institucijami, instituciji, takoj pomislimo na prevelik, da popaden, too big to fail, ampak tu ne gre samo za bilančno stanje, tukaj gre tudi za povezovanje, za preveč kompleksnosti. Čisto konkretno, v vsakem primeru združitve. In videli smo jih kar nekaj v Evropi v zadnjih letih. Smo sledili postopku ocenevanja po logiki, ali bo prihajajoča naslednja banka močnejša, katero vprašanje je potrebno razrešiti. In vedno sledim torej najprej poslovnemu modelu, ki ga želim razumeti, potem pa videti, kakšen vpliv bo to imelo za naprej. Potem pa odgovor še na eno vprašanje, ki izhaja tudi iz nacionalnih parlamentov. V vseh primerih, ki so bili omenjeni, pa tudi ne danes, so te banke imele načrte za reševanje. Tako da moramo biti dobro pripravljeni za razumevanje obstoječih organizacij in temu slediti. Seveda, banke pa se spreminjajo in tako so tudi naši načrti mislim pa, da je to dovolj, kar se tiče odgovora na vaše vprašanje. Nikoga ne vidim izguje, zato v imenu FDD, gospod Pali. Eh, Hvala lepa, dve vprašanje za gospod Kjunik. Najprej sprememba, o kateri bomo kmalo glasovali, kar zadeva EBRD, kot veste, tu vključujemo minimalne zahteve glede lastnih sredstev v prvem koraku, to bo stopilo v veljavo leta 2022 in potem nov režim leta 2024. In zanimalo me je, ali ste morda sem vključili tudi kakšne kvantitativne študije, ki bi pokazale, kakšne učinke imajo te MRL na vsega, različne bančne sisteme in eh, različne uh, tipe bank v državah. Kaj ti izkazalo se je, da je tu pomembno vprašanje sorazmernosti, kajti imamo različne modele bančništva uh, znotraj držav EU in to pomeni, da so tudi posledice uvedbe teh modelov različne in zanima me, ali ste upravili kakšno to vrstno študijo, da bi ugotovili, kakšni bodo učinki teh zahtev. In če se narežim na vaš odgovor, ki se ga dali kolegu uh, Gigoldu, namreč kako se lotiti bank, ki so prevelike, da bi propadle, too big to fail, kot vemo, moramo razumeti, kaj se dogaja v navezavi Deutsche Bank, Commerzbank, torej, ko se zgodi združitev teh dveh, takšnih dveh gigantov, ki sta sama po sebi že prevelika, da bi jih pustili propasti, kakšen, kakšno tveganje tu predstavlja na sistemski ravni za finančni sistem Evrope? Hvala. Naj skušam odgovoriti najprej na vaše prvo vprašanje. Prav imate. Sedaj uvajamo BRRD 2 in to bo nekoliko podaljšalo, čeprav mislim, da dokaj ne bo to polni meri izvajano, bo spet pri štirih letih, to počasno uvajanje. Nismo izvedli cene vpliva celovitega BRRD 2 na banke, ampak najnovejša cena vplivo se nanaša na politiko MRL-ov 2018. In tukaj smo ugotovili, da imamo približno 170 milijard evrov za banke in potem 16 milijard podrejenih instrumentov, približno. Če si ogledamo te dobičke, potem lahko vidimo, da je število podrejenih instrumentov nekoliko više, vendar pa imamo potem še nekaj, tudi niz let, ko moramo to storiti že 16 in 17, pa tudi 18, smo vse banke že pozvali, ko smo vedeli, kakšni bodo približno M reli. Tukaj je v bistvu to preprosta matematika, to ni više matematika. Torej, potrebno je izdati instrumente, ko trg dovoli, da se to izda ne pa čakati na zadnji trenutek. Bomo sorazmerni? Da, smo že. Kaj ti to, kar smo storili, je, da smo zelo previdni pri vseh bankah, ki so v našem okviru, da zadostijo MRL-om. Da vidimo tudi, si ogledamo primankljaj pri MRL-ih in da potem najdemo razumno rešitev za tiste banke, ki imajo primankljaj, da zapolnijo to vrzel v največ štirih letih. Torej, da to ne gre v neko negotovo prihodnost. Tako da skušamo biti sorazmerni, tudi za račun sam upošteva tveganje. Upam, da se vsaj delno odgovorila na prvo vprašanje. Kar se tiče združitev, odgovornosti, s tem tudi pooblastila, so precej jasna. Prvi krok. Najprej mora vse to odobriti nadzornik, tisti, ki resnično spremlja, da se je od samega začetka. To je sasvim za večje banke, ki mora odobriti vsakega od teh ukrepov. In ti sledijo popolnoma enakemu stališču vidiku, ki sem ga omenila že prej, kjer je poslovna logika, kjer poslovni model je prepričljiv, to zagotovimo, kako to izgleda v prihodnosti. Drugič, kaj počnemo? V bistvu, v čisto drugem kontekstu, je to že bilo veliko pomoč, ko rečemo, da formalno nimamo besede pri tej transakcije, ali se bodo banke zdržavale ali ne. Tukaj nimamo kaj zapovedati, vendar pa potem tudi z enotnim nadzornim mehanizmom sodelujemo in rečemo, da ni veliko pomoč, če ponedeljek sodelujejo, v petek pa potem naša ekipa pride in reče, spremenite to in ono, B, C in D, kaj ti sicer banke ne bodo rešljive. Torej, od samega začetka obstaja dialog med obema organoma, pa tudi v smeri banke, ko izrazimo naše pričakovanja. In sedaj še ponoma drugačen primer. Morda ste na naši spletni strani konec lanskega leta videli dokument, ki smo ga izdali povezavi z Brexitom, prostite, moram to omeniti, banke, ki selijo svojo operacijo v Evropo. Kaj pričakujemo? od njih, kar se tiče reševanja. To je nekaj, kjer že od samega začetka sodelujemo z SSM in nadzorniki v Frankfurtu, ko pravimo, da morajo banke, ki pridejo v Evropo, že od samega začetka vedeti, kaj od njih pričakujemo. nekje sem prebrala, ko se združite, ko se poročite. Verjetno ne mislite tako zelo, zelo dolgoročno, ampak mi pa moramo. Hvala lepa. V skupini ANF ni nikogar, tako da gremo na drugi krok političnih skupin v, imeni, v imenu ALS, gospod Gerhold. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej moram povedati, da nisem del anorske povezave. Kajti takrat, ko se je veliko govorilo o tem, smo bili umeščeni v umetni konstrukt spodnja Saška in s tem se ne strinjam in sedaj zavračam vsakešno povezavo na Hanover. In potem druga težava. Gigot in Klint sta mi že v bistvu vzela vprašanja zato moram se skupaj nekoliko diplomatsko preformulirati in poskušal bom gospa König po vaših željah ne omenjati specifičnih primerov. Od krize finančnih trgov in bank smo sprejeli določene ukrepe, da bi zagotovili finančno stabilnost. In mislim, da imamo sedaj predvsej učinkovite mehanizme in instrumente, ki jih lahko uporabljamo, zato da se soočimo z izzivi. Ko akteri na finančnem trgu pridejo težave, pa to še vedno predstavlja izziv, kajti takrat mora tudi država pogosto ukrepati in omiliti negativne posledice. Imamo mehanizem za to, da banke, ki resnično ne zmorejo več delovati, tudi pošljemo stečaj na urejen način. In seveda, pogosto pa se odločimo tudi za rešitev prizadetih bank. In v tem primeru, potem tudi predstavnega organa komisija, pa Evropsko sodišče lahko gotovi, da se je potrebno držati strogih pravil pri reševanju bank, da ne obremenimo dokopačovalcev. Potem pa imam vtis in navedeni so že bili primeri, da obstaja splošno nezadovoljstvo, če določena banka se osvobodi iz takih razmer. In ta pravila, ki jih imamo, so zadostna, kje bi lahko kaj še spremenili, izboljšali, da bi se znebili tega nezadovoljstva. Kaj menite o tem? Ste kot predsednica odbora za reševanje. Strinjate s tem, da je potrebno imeti stroga pravila za reševanje, da kaj dosti zaboljšati ni. Hvala lepa. Kar se tiče to, da vas torej umeščajo v določene strukture, moram reči, da prihajam iz Kolna, to je del stare pruske province, ampak potem postavljamo te razprave mislim, da moramo biti realistični. Spostavili smo BRRD, SRMR in smo se omaknili in to je politična zaveza in mislim, da tudi mora biti. Pravimo, da imamo režim za reševanje, ker banka mora imeti možnost niti v stečaj kot katerekoli druga institucija. Potem pa Njemu pa. Ničesar, kar bi rekli, da bomo kar naenkrat vse spremenili, spet prižgali luč. Smo pa sedaj že začeli delo z manjko popularne. Potem smo videli tudi primer ali dva kot zapuščine. Nedokončano delo odprej, to ni bilo naše in še vedno se zauzemamo zato, da če investirate v bančne obveznice, potem investirate v kreditne instrumente. Če so vam rekli, da je to ponoma trdna naložba in da je vsaj toliko trdna kot jamstvo za trenirne vloge, potem verjamete v neumnosti ali pa vas imajo za norca to ni nekaj, kar rešujemo mi, to rešujejo tržni organi. Tako da potrebno bo še kaj počistiti, to je res. Ampak je pa tudi res, da imate prav, da ko se kaj zgodi v bančnem sektorju, potem postane govorna država. Če se kaj zgodi v področju trgovine, potem seveda nihče ne krivi državo. Mislim, da moramo razložiti, da če se kaj zgodi v bančnem sektorju, so najprej odgovorni lastniki in eh, delničari. Hvala lepa, SND, Vinter. Hvala lepa, predsedujoča. Preden zastavim vprašanje, moram kot nemška poslanka, morda moram to tudi povedati, moram povedati nekaj o spodnji Saški, ki zastopam Turingijo tukaj, v tem parlamentu. Kojinsko gledano je to center manjših mest. Me ne sumijo, da bi bila v kategorikoli povezavi. Mi smo raznolikost. Že stoletja zagovarjamo to in tako bo stalo še naprej. Dobro, šala na stran. To sem moral povedati, ker so tudi nemški kolegi veliko govorili o tem. Gospa König, če pogledamo nazaj na naš mandat, In smo, to smo že slišali pred petimi leti, ko smo bili sredi finančne krize, smo dosegli veliko, kar se tiče stabilnosti finančnega sektorja, predvsem pa kar se tiče zniževanja tvegan za davko plačevalce in zvišati tveganje in preložiti tveganje na banke in zasebni sektor. Zdaj pa še ena točka, o kateri še ni bilo govora, v bistvu pa to spada vse razprave v zadnjih mesecih. Brexit. Uradno so vas citirali javno, da, ko ste dali, da imanentnega tveganja Brexit ne predstavlja več za finančne trge, kar se tiče finančne stabilnosti, da smo dobro pripravljeni. To nekoliko pomiri, vendar pa vprašanje je, ali smo politiki neotemeljeno zaskrbljeni, veliko krat včasih prevrednotimo tveganja ali pa bi sedaj izjave relativizirali in pravite, da tveganja le obstajajo. Drugo vprašanje pa sploh ni finančno-politično, temveč smo tukaj v tem odboru pred nekaj tedni, pred nekaj meseci pripravili stališče in smo kritizirali to, da v bančnem sektorju ni prav veliko žensk. In sedaj vas sprašujem, kaj lahko storimo, kaj mora politika storiti, da bi vsaj v drugi vrsti bilo več žensk, če že ne na izvršnih položajih za prevzemanje tudi vodilnih vlog, tako da ne bomo v politično težavnih razmerah, da bi morali vedno izbirati visoko kvalificirane, gotovo, ampak vendarle moške. Mislim, da obiskovalci so sedaj veliko naučili o nemških regijah in lahko spobodim vse vas, da jih obiščete. Dobro, naj pojasnim svoje pripombe glede Brexita. Kot vedno je to bilo vzeto iz konteksta, da podala sem tako izjavo, ampak je nekoliko potegnjena iz konteksta. Poprašali so me o naših pripravah bančnega sektorja in mislim, da sta bančni in finančni sektor pripravljena. Morda bi kdo lahko naredil kaj več. Ampak jasno je, da banke čakajo, da bodo videli, kako se bo vse odvilo. Institucije so definitivno pripravljene. Veliko je bilo dialoga med komisijo, SSM-om, SRM-om, SRB-jem, pa tako traja dialog z Britanci o tem. Tako da mislim, da lahko obžalujemo Brexit in Brexit bo imel velike posledice na ekonomijo, ampak če se osredotočamo samo na tveganje za finančne institucije, ali obstaja tveganje takošne finančne krize zaradi nepripravljenosti, pa bi bila moja pripomba, da smo dostojno pripravljeni in če kje kaj manjka, kakšna tehnična podrobnost, še vseeno menim, da razpada sistema ne bo. Glavna skrpa je vpliv na realno ekonomijo, kar seveda potem ima posledice tudi na finančne institucije. To je bil torej kontekst, v katerem sem podala izjavo. Moram reči, da smo z Britanci zelo dobro vedno sodelovali, še prav posebno z Banko Anglije, in pričakujem, da se bo to nadaljevalo v Evropi. Ko niso bili del bančne unije, naj si bodo znotraj ali izven EU, bodo, pa kvali, bodo pač ekvivalentni našim ameriškim partnerjem, s katerimi tudi dobro sodelujemo. Potem pa enako smet spoloma, ne bom se vračal na to takrat postopke, ko ste imeli izbiro. Če si ogledamo našo organizacijo, potem je to vedno priložnost, da spodbudim kvalificirane ženske, da se prijavijo na razpise. Ravno kar smo objavili razpis za dva člana odbora in podpredsednika, podpredsednico. Funkcija se bo končala konec leta in kjerkoli sem, ponavljam ženskam, prosim, prijavite se, seveda tudi moški, če ste kvalificirani za to. Če mislite, da je to nekaj za vas, prosim, prijavite se, kajti na koncu lahko izberemo samo tiste kandidate in kandidatke, ki so se prijavili, prijavile. To je samo delček zelo, zelo kompleksne razprave. Gospod Gerhard, še eno vprašanje, prosim. Ja, dank, Hvala lepa, predsedujoča. Še eno vprašanje, kar se tiče javnosti za hranilne vloge, stališče vašega odbora. Vesel me, da ste tukaj, tudi zato je pa to za me zadnjič. Stališče nemške vlade je in tudi finančnega ministrstva, da še pred Edisom moramo imeti tudi že operativo na nacionalni ravni. dokončanje kapitalske unije je zaželeno, to ste dejali. Vendar pa, če gremo po tem vrstnem redu, potem se zastavi vprašanje, kdaj pa bo potem EDIS zaključen, kdaj menite, da bo potem tudi ta tretji steber dokončan. Upam, da bo EDIS spostavljen k malu, steljam se z vami lahko dosežemo veliko že s harmonizacijo nacionalnih sistemov. Vendar pa nacionalni sistemi še vedno pomenijo, da v primeru stečaja banke imamo potem tudi implicitno tveganje manjše države članice ali katerekoli države članice, ki je gostiteljica banke, večje čez nacionalne banke, če se kaj zalomi, je potem nacionalni sistem ogrožen, čeprav se na nacionalni ravni nadzoruje banko. Torej gre za razpravo o državi gostiteljici. Poznam razprave o delitvi tvegan in zniževanju tvegan. Kar se tega tiče, to se mora zgoditi, vendar pa če vedno čakamo na dokončanje zadnje etape in vedno potem razmišljamo še o tem, katere bi bile naslednje etape, potem morda sploh ne dosežemo napredka. Idealno bi torej bilo, če bi razprava o Edisu, ki sedaj traja na ravni sveta, v skupini na visoki ravni, če bi torej ta razprava potem prišla tudi v parlament v naslednje sklico in se premaknila naprej. To je potrebni logični korak. Lahko nacionalno veliko storimo, to je ono, ampak v bistvu bi bančna unija morala biti evropska. Hvala, gospa Beres. Ja, če, če lahko dopolnilno vprašanje z veseljem. Gospa Konik, vračam se k vašemu odgovoru na moje prvo vprašanje. Dejali ste, da je primer Terkas primer za 2012, ko še ni bilo tega mehanizma in zato se s tem ne boste ukvarjali. Ampak to ni moje vprašanje. Moje vprašanje je, v primeru Terkas smo videli, da je bila generalna direkcija za konkurenčnost tista, ki je zadeva obladovala. In moje vprašanje je, ali v podobnem primeru v prihodnosti morda niste mnenja, da bi moral biti reševalni sklad pridružen v procesu vrednotenja situacije in eh, da se torej mobilizira nacionalne jamstvene sklade. Ja, kot vedno, zastavljate zelo, zelo pametno vprašanje. Lahko vsi poenostavim življenje in rečem, Terkas je bila zelo mala banka, to bi bila vedno banka, ki bi sodila v okvir nacionalnega nadzornega sistema, kar zadeva naš okvir, ampak to, kar se zdaj predlagali, nekako tri korake naprej, pa zadeva naslednje. V našem pravnem okviru imamo jasno diferencijacijo. Imamo enotni odbor za reševanje kot reševalni organ, potem imamo dostop do sklada za enotnega sklada za reševanje, v primeru, da je sprejeta odločitev o reševanju in ob enem imamo tudi nacionalne sisteme za jamstvo vlog, ki zadevajo zaščito vrčevalcev na čisto nacionalni podlagi. In to pomeni, da imamo vedno dva ločena nabora pravil. Če bi imeli podoben primer kot Terkas, torej podobna Eh, velikost banke na isti dan, bi še vedno to bila nacionalna odločitev v okviru nacionalnega sistema za jamstvo vlog. Imamo pa posebno klauzulo, namreč, če se nacionalni organ odloči, da to ne sodi v okvir nacionalnih eh, predpisov o nesolventnosti in torej o mobilizaciji jamstvenega eh, sklada, temveč, da gre za reševanje V tem primeru bi se lahko odločili za proces reševanja takšne banke in potem bi mi zadevo prevzeli, če bi to resnično potem padlo v okvir sklada za reševanje. Ampak to je zelo malo verjetno. Tako da v bistvu se je treba osredotočiti na ločevanje med na eni strani semami za jamstvo vlog in na drugi strani sistem reševanja bank. Zdaj, če je že tako ali tako težko zadeve harmonizirati, potem poskušati vse skupaj spraviti pod uh, eno uh, streho v kontekstu FTIC, mislim, da je to pre, prevelika želja, božična želja. Ja, uf, nisem ravno verna, tako da božična zdarila niso ravno moja stvar, ampak eh, moje vprašanje je naslednje. Vi pač izvajate strategije za izvajanje reševan na nacionalni ravni, pa potem vidite, da v bistvu zadeva pade na nacionalno raven eh, in tu se treba odločiti, ali gre za državno pomoč ali ne. In to pomeni, da nimamo enaki pravil za vse, da nimamo harmoniziranega sistema in eh, kar zadeva ta seznam želja, mimo zdaj enotnega kapitalskega trga in pravil o stačaju, je zadeva zelo, zelo jasna generalna direkcija se odloča, ali gre za državno pomoč eh, ali ne. In to ima velik vpliv na možnost reševanja banke. Eh, tudi če to morda formalno pravno ne sodi točno v vaše področje pristojnosti. Ja, eh, se strinjam z vami, nisem omenila generalna direkcija za konkurenčnost, namreč sporočilo o bančništvu in način, kako Generalna direkcija za konkurenčnost obravnava državne pomoči v povezavi z bančništvom, z okvirom za reševanje in z schemo za jamstvo vlog. To vsekakor je tema, ki jo bo potrebno še obravnavati, ampak to, kot rečeno, kasneje moramo namreč preučiti tudi neželene posledice sistema, ki je bil sprejet 2017. Tako, s tem smo zaključili formalni seznam govornikov, prehajamo na prosto razpravo. Gospod Tremosa, hvala lepa, gospa predsedujoča. Nisem iz Hanovra, sem iz Barcelone, ampak pred eh, tisoč leti je bilo moje mesto del evropskega projekta, ki ga je imel v mislih Karl Veliki. Tako da tudi tu je neka povezava. No, naj povem, da je v Hanovru tudi. Pisec Ernst Junge, ki je zelo zanimiv. In leta 1997, ko so obeležili 100. obletnico njegovega rojstva, sta mu François Mitterrand in Helmut Kohl oba čestitela za 100. rojstni dan kot simbol evropskega projekta in možnosti sobivanja. No, poje vprašanje. Včeraj je bil tu Luis de Quintos iz ECB, eh, e danes eh, ste tu vi in spraševali smo o konkretnih primerjih, ki so zdaj v medijih in ki zanimajo naše voljivce, naše državljane doma, sprašujejo nas, ali bomo poprašali tudi, kako je z temi konkretnimi primeri, ali bomo regulatorni organe, centralno banko poprašali potem in vedno eh, imamo isti odgovor, da o konkretnih zadevah ne morete govoriti, ampak eh, kot v primeru Banko Popular, se morate potem odločiti v desetih urah, in zdi se, da se dogovor nekako skuha v prestolnicah in vi imate potem eh, kakih eh, deset ur, mogoče eh, kakšno noč še dodatno, da zadevo požegnate in ministri potem rečejo, ja, ne, nimamo kaj reči, pajte v, v Frankfurt, v Brusel in je zadeva rešena. Razumem, da ne morete razkrivati določenih informacij, ampak mislim, da moramo ta način izboljšati. In še eno vprašanje, glede banko popular. Če bi zdaj takšen primer dobili pred se, ali bi ukrepali drugače? Hvala. Ja, naj pritaknem k tej regionalni razpravi. Obstaja tudi španski avtor, ne bom se niti trudila izgovoriti njegovega imena, napisal je knjigo Patria in živi v Hanovru. No, uh, Ali bi danes ukrepali drugače v primeru Banko Popular? Ne. Mislim, da smo v tej zadevi ukrepali na tančen način, kot uh, smo morali. In če zdaj govorite o tem, da so zadevo skuhali kje druge, Frankfurt ni prestolnica Nemčije, niti prestolnica države. Uh, eh, v Belgiji pa Brusel je prestolnica Belgije in celo prestolnica Evrope. In tu je bila ta odločitev sprejeta. Hvala lepa. Tudi Sven želi besedo, gospod Gigolt, izvolite. Ja, če imamo še nekaj časa, kar je dokaj redko v našem odboru, kot veste, ampak zdi se, da je večina poslancev odsotnih. No, ne vem, Ramon, ali veš, kako grozno je tvoj omenjeni pisatelj agitiral proti zgodni demokraciji in uh, Vajmarski republiki, tako da ocenjevati Junga kot eh, stimulativnega mislim, da je mm, malce pretirano, če tudi je svojo mladost preživel v Hanovru, mu očitno ni pomagalo. No, mene bolj zanima MRL in eh, s tem ste začeli. dokaj kritični ste bili do nekaterih sprememb, o katerih eh, je tekle besede in ki so bile na koncu potrjene. In zanimivo bi bilo slišati, kakšna je vaša ocena. Že v preteklosti ste dejali, da nova pravila o MRL lahko privedejo do fragmentacije pooblastil v bančni uniji in da se na ta način izgubi možnost absorpcije hm, izgub znotraj EU. In zanima me, kako zdaj vidite to absorpcijsko sposobnost na podlagi novih pravil. MRS se predvsem osredotoča na male in srednje velike banke. Zanima me, kako vi vidite učinek, ki ga ima ta sistem na manjše banke. Zanima me, kakšno je vaše aktualno mnenje. Ja, moje mnenje o tako imenovani phishing opciji se ni spremenilo, glede učinka pa bomo še videli. Sploh eh, zdaj, ko se bo implementiral novi okvir in eh, v tem citatu, ki ste ga vi uporabili, sem dejala, da bo treba zadevo jasno spremljati, kar zadeva implementacijo MRL, da vidimo, ali je zadeva res problematična in potem se bomo vrnili v parlament z morebitnimi predlogi vaše drugo vprašanje glede manjših bank. Mislim, da si moramo priznati, da če banke razporedimo v različne kategorije, je seveda stvar definicije, kaj je zdaj majhna banka. Za velike banke imamo zelo jasen MRL, morda celo v prvem stebru. V srednje velike banke, če rečemo, da so to tiste, ki, ki ostanejo v drugem stebru. Uh, tu bomo še videli, kako stvari funkcionirajo, kar pa zdaj zelo majhne banke, večina jih ne bo imela takšnih eh, MLE zahtev, ker ti v večini teh bank, če gre kaj narobe, te banke sprožijo postopek o insolventnosti, ne postopek za reševanje. In eh, MRL zahteva je v bistvu njihova kapitalska zahteva. To vemo in spremljati moramo situacijo in morda bo potrebno preučiti, kako te srednje velike banke dejansko lahko krepijo svoje MRL, kajti alternative ni, brez MRL-a niste solventni. Tako da mislim, da smo zdaj nekje še v umestni fazi. Ampak moje stoličje glede te eh, tako imenovane phishing opcije, to se ni spremenilo. Imela sem samo omejeno število znakov za uvod. Dobro, hvala lepa, gospa König. S tem zaključujemo ta prvi del današnjega zasedanja odbora Ekon. Hvala lepa za vašo prisotnost, hvala za pripravljenost na pogovor. Vedno vas je lepo gostiti in eh, v veseli nam je bilo sodelovati z vami vse od eh, ustanovitve vašega odbora. Kratek eh, odmor, ampak naj tudi sama povem, da je to tudi moj moje zadnje zasedanje, zelo aktivno desetletje sodelovanja z odborom Ekonija za Maneno in mislim, da smo sprejeli ogromno količino finančnih predpisov, ki upamo, da bodo naredili evropski sistem varnejši in eh, bolj učinkovit za voljivce. Prihajam torej do konca mandata, ne glede na vse in zahvaljujem se kolegom za njihovo podporo in za vse, kar ste uspeli v tem času doseči. Hvala lepa, sedaj pa kratek odmor.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

Dear colleagues, please uh, get to your seats so we can start point number 20. Kolegice in kolegi, prosim, če se posedite, da lahko začnemo s točko 20 na dnevnem redu. Torej, hvala lepa. Začenjamo z razpravo o točki 20, strukturiran dialog z Valdisom Dombrovskisom, podpredsednikom komisije, pristojnim za evrosocialni dialog, finančno stabilnost, finančne storitve ter unijo kapitalskih trgov. Valdis, dobrodošel. Veseli nas, da si danes tu kot še en zelo pomemben gost. In to je v bistvu prvi nastop podpredsednika Dombrovskisa v njegovi novi vlogi komisarja pristojnega za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov v letošnjem letu. Tako na začetku naj eh, vam čestitem v imenu odbora Ekon za pomembne dosežke, ki smo jih eh, skupaj uresničili, eh, tudi v sodelovanju z našim odborom pod vodstvom gospoda Gualterja. Razumite, da naš odbor ne pokriva vseh eh, vidikov portfelja gospoda Dombrovski sed, zato eh, zdaj pripravljamo še sestanek z gospodom eh, Moskovičem, ki je pristojen za nekatera druga vprašanja. Kot običajno dobi komisar 10 minut za uvodni nagovor, temu sledijo vprašanja in odgovori. Nekaj je. Sedežev vidim, da so še nezasedena, tako da politične skupine lahko prijavijo govornike, potem bomo v prosti razpravi tudi poskušali dati besedo vsem. Izvolite. Hvala, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Res je, kot eh, je bilo ravno kar rečeno, danes imamo zadnji strukturiran dialog, vsaj v, v tej konfiguraciji konkretno. Preden začnem, bi se vam rad eh, zahvalil za odlično sodelovanje tekom zadnjih eh, štirih let in pol. Kar zadeva finančni sektor, poleg tega, da zadeva na milijone evropejcev neposredno in eh, jim daje kruh, finančni sektor tudi igra ključno vlogo v dnevnem življenju evropskih državljanov, eh, saj je sposobnost delovanja naših podjetij in gospodinstev odvisna od dostopa do financiranja in seveda je varnost našega gospodarstva odvisna tudi od varnega financiranja finančnega sektorja. Prehod v podnebno neutralno gospodarstvo je seveda neposredno povezana tudi z našo uspešnostjo na področju promocije trajnostnih financ. Na vseh teh področjih smo uspeli marsikaj doseči, zahvaljujoč tudi vaši zauzetosti in trdemu delu. Ob vseh teh uspehih mislim, da se vsi lahko zadovoljno podamo pred evropske voljivce na naslednjih volitvah, kar zdaj v kapitalsko unijo oziroma unijo kapitalskih trgov. 11 od 13 eh, sklopov smo že potrdili na ravni EU. Ti dosežki predstavljajo konkreten korak v smeri unije kapitalskih trgov, ki bo imela dejanske koristi za evropske državljane, podjetja in gospodarstvo nasploh. Rad bi čestitev vašemu odboru glede nedavnega dogovora, glede revizije predloga o ključnih finančnih nadzornih organih, tako da čestitke poročevalce, gospe Beres in gospodu Karasu, ni dovolj imeti enoten nabor pravil, če se ta pravila ne izvajajo na enoten način v vseh državah članicah. Mi bi si sicer bili želeli bolj ambicioznega predloga, ampak ta politični dogovor vendarle predstavlja korak v smeri večje konvergence, kar zadeva nadzor v EU. Prav tako bo to izboljšalo nadzor nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v EU. Čestitke tudi poročevalki Danute eh, Hübner za nedavni dogovor glede robustnejšega nadzora glede eh, centralnih nasprotnih strani, eh, kajti to temelji na prejšnjem predlogu Venarja Langna in poročilu Petvinter glede CCP reševanja in sanacije bank. Poleg tega imamo še devet drugih eh, predlogov, ki so bili sprejeti, zahvaljujoč tudi delu poročevalcev smo, poročevalke Ann Sander smo sprejeli nova pravila glede veleprodajnih trgov, tudi glede nesolventnosti, tudi zahvaljujoč poročevalcu Krvešem Bonu in eh, to bo pomagalo tudi rentabilnim podjetjem, da se hitreje prestrukturirajo in da pošteni podjetniki dobijo drugo priložnost. Zahvaljujoč Marko Zoferberju imamo nova pravila glede investicijskih podjetij. Prav tako smo se dogovorili o novih eh, vseevropskih produktih za osebne pokojnine, zahvaljujoč Sofiji Interfeld in njenemu poročilu. Prav tako imamo sedaj nove ukrepe za izboljšanje trga investicijskih skladov v EU na podlagi dela, ki ga je upravil poročevalec Wolf Klinc, in nedavno smo se dogovorili tudi o skupnih pravilih glede kritih obveznic kot eh, stabilen vir financiranja za Evropske banke, kjer je bil poročevalec Beren Kluke. Omenim naj tudi prejšnji dogovor glede eh, prospektov, glede rizičnega kapitala in glede listinjanja. Prav tako bi se rad eh, zahvalil za sodelovanje, kar zadeva naš predlog, da platforme za množično financiranje delujejo tudi širom EU, zahvaljujoč Ashleyju Foxu in Corinne Nachtigal. Upamo, da bodo države članice uspele tu čim prej doseči enotno stališče. Veseli me tudi, da smo sprejeli že ustrezne ukrepe za to, da bodo potrošniki imeli na voljo cenejše plačilne storitve širom EU, tudi za spremembo nedavne direktive oziroma uredbe o čezmenih plačilih. Ko smo začeli z delom o trajnostnem financiranju, so le redki verjeli, da nam bo uspelo hitro napredovati, ampak eh, zahvaljujoč prizadevanjem poročevalcev Pola Tanga in Nene Gil nam je uspelo nedavno doseči dogovor glede dveh od treh predlogov o trajnostnem financiranju. Eh, prvi zadeva investicijske upravljalce, ki morajo razkriti, kako eh, upoštevajo tudi vprašanje trajnosti, drugi predlog pa določa evropske standarde za Eh, primerjale vrednosti glede nizkih izpustov oglika, da lahko investitorji merijo svoje dosežke na tem področju. Kar zadeva taksonomijo o trajnostnem financiranju oziroma o trajnostnih financah, veseli me, da je plenum glasoval za prejšnji teden, za foljoč poročevalcem eh, Baso Aikautu in eh, Siri Pipitikajn in to poročilo predstavlja jasen signal državam članicam, da je potrebno čim prej narediti korak v smeri podnebno neutralnega gospodarstva v Evropi. Eh, Na zadnje se dotaknem še bančne unije. Dosegli smo pomemben napredek pri nižanju tveganj in krepitvi odpornosti evropskega bančnega sektorja. V decembru lanskega leta smo uspeli doseči politični dogovor glede bančnega svežnja po dolgih, letih, dolgih te, mesecih kompleksnih eh, pogajanj, tako da hvala poročevalcema Gunarju Hökmarku in Petru Simonu za opravljeno delo na tem eh, pomembnem svežnju o zniževanju tvegan. Prav tako smo uspeli doseči pomemben napredek, kar zadeva mm, slabe terjatve. Poprična raven slabih terjatev v EU se je znižala na 3,3 odstotka v tretjem četrtletju 2018. Decembrski dogovor o varovalki za mm, nove slabe terjatve bo pomagal pri eh, zniževanju tega deleža še naprej v prihodnje. Eh, tako da hvala poročevalcema Estrada Lange in Roberto Gualtieriju. Ampak ne smemo prenehati z delom na tem področju. Pozdravljam vaša prizadevanja, da bi naredili korak naprej, tudi kar zadeva sekundarne trge eh, za MPL in pa tudi naše delo na predlogu. Glede unovčevanja mm, zavarovanj mora doseči napredek, pa tako naj omenim poročilo gospoda Fernandesa. Naredili smo veliko dela, kar zadeva preprečevanje izpostavljenosti evropskih bank na zelo pragmatičen eh, način, kar zadeva zniževanje tvegan v bančnem sektorju, pa menim, da si moramo skupaj prizadevati za to, da odpravimo vrzeli v bančni uniji, ki še obstajajo. Pozdravljamo dogovor o skupni varovalki za sklad za enotni sklad za reševanje, ampak eh, napredek eh, naprej bo seveda odvisno od Edisa. Kolegice in kolegi, kljub vsem tem dosežkom, ki sem jih nanizal, nas vendarle čaka še veliko dela. Kot prvo, Brexit je velik izziv za evropski finančni sektor in s tem izzivom se moramo soočiti z dobro delujočim notranjim oziroma enotnim kapitalskim trgom. Prav tako moramo okrepiti naše zmogljivosti, kar zadeva financiranje podjetij, kar zadeva tržno infrastrukturo in nadzor trgov. Pričakujemo, da bo delo na kapitalskih trgih steklo naprej tekom eh, mandata naslednje komisije, kar zadeva bančništvo je ta panoga sedaj v bistveno boljšem položaju kot eh, pred začetkom krize, pred desetimi leti, ampak zdaj moramo zaključiti delo, kar zadeva izpopolnitev bančne unije. Začeli smo že z pripravo ocene učinka, kar zadeva izpopolnitev sistema Basel III. Prav tako smo v zadnjih eh, letih priča pospešiti združitev v finančnem sektorju, zato je pomembno, da Evropa lahko govori v en glas na globalni sceni in zato moramo še okrepiti mednarodno ulogo evra. Sprejeti moramo tudi predpise v luči novih eh, tehnoloških napredkov. Mislim, da smo zdaj priča šele začetku, fintech bo torej zelo eh, pomembno področje dela, prav tako pa je potrebno finančne tokove uskladiti tudi z našim ciljem podnebno neutralnega gospodarstva. To je nujno in pomembno je, da uspemo, glede na to, da se podnebje hitro spremenja z resnimi negativnimi posledicami. Torej, hvala lepa za vso vašo pozornost, čestitke še enkrat za delo, ki smo ga skupaj opravili v teh preteklih letih in veselim se vaših vprašanj oziroma komentarjev. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Bili ste zelo natančni, kar zadeva čas, to je fantastično, zelo nenavadno, tako da bomo videli, kako nam bo šlo z vprašanji in odgovori. Krajše, ko bo vprašanje, več časa bo za odgovor. Najprej Marko Sferber v imenu ELS. Ja, hvala lepa, gospod eh, podpredsednik komisije, najprej eh, v imenu skupine ELS. Eh, iskrena hvala za odlično sodelovanje v zadnjih skoraj da petih letih, kar ste mm, na tej funkciji. Najprej ste bili pristojni samo za nadzor skupaj z gospodom Hillom, potem ste po njegovem odhodu prevzeli celoten njegov portfelj in še enkrat hvala lepa za odlično sodelovanje z Evropskim parlamentom, saj eh, naša skupina vam izreka zahvalo. Imam dve temi, ki bi jih rad obravnaval z vami. Najprej vedno znova dobivamo pritožbe, da pri izvajanju TRIPS prihaja do nejasnosti, kar zadeva eh, podjetniške obveznice. V juliju ste, so se mm, vodje vseh treh nadzornih organov obredili na vas glede teh nejasnosti in številni posredniki ne ponujajo več podjetniških obveznic eh, potrošnikom in eh, posledica je, da se je zdaj izbira obveznic bistveno skrčile. In to verjetno ni v našem interesu, in nedvomno to ni v interesu Unije kapitalskih trgov, ali torej lahko morda pomagate pri rešitvi tega problema čim prej. Druga tema, žal moramo še vedno govoriti o Brexitu. Eh, pred kratkim je ESMA objavila, da v primeru trdega Brexita vsaj na kratki rok objava centralnih eh, izračunov transparentnosti, kar zadeva likvidnost eh, obveznic in eh, drugi kazalniki, ne bodo na voljo, dokler informacijski sistemi ne bodo rekalibrirani za obdobje po Brexitu in dokler Združeno kraljestvo ne bo imenovalo novega pristojnega organa. To ima lahko negativne posledice na evropske trge in zanima me, kako vi ocenjujete to situacijo in ali morda vidite kakšno možnost, da negativne posledice, sploh kar zadeva likvidnost, minimaliziramo, kar zadeva evropski finančni trg. Hvala, Markus. Gospod pa predsednik. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Če začnemo s prvim vprašanjem, torej obravnava podjetniških eh, obveznic. Kot vemo, je transparentnost maloprodajnih investicij pomemben ukrep za varstvo potrošnikov in zaščito investitorjev. To krepi tudi zaupanje v finančne trge in to je bil tudi namen uredbe PRIPS. Uh, Zdaj, ocena ali nek uh, investicijski inštrument eh, sodi v FRIPS ali ne, je seveda ocena, ki jo je potrebno praviti posamično in mora upoštevati vse lastnosti posameznega investicijskega produkta, odvisno je seveda tudi od tega, oziroma neodvisno od tega, kako se sam produkt imenuje. Tako da verjetno ne moremo zdaj vnaprej in abstraktno govoriti ali nekatere kategorije takšnih eh, investicijskih produktov sodijo pod PRIPS ali ne, in enako veljajo tudi za ob podjetniške obveznice, nekatere sodijo v področju uporabe PRIPS, nekatere eh, ne. To je pač odvisno od tudi samih prodajnih oziroma pogodbenih pogojev. Potem kar zadeva samo uredbo o svežnih investicijskih eh, produktov. Tu je dejstvo, da je lahko končni izkupiček neznan. No, skupaj bomo še sodelovali z nadzornimi organi, da se poskrbi za enotno obravnavanje teh eh, inštrumentov, tudi kar zdaj podjetniške obveznice, če so kakšne doslednosti, kakšne neskladja, bomo zadevo natančno preučili in eh, tudi poiskali rešitve za te neželene posledice. Potem, kar zadeva drugo vprašanje o Brexitu. Res je. Kot vemo, obstaja otepljivo tveganje, da 12. aprila Združeno kraljestvo utegne zapustiti Evropsko unijo brez dogovora. To tveganje vsekakor obstaja in kar zadeva komisijo, smo mi zaključili s pripravami na odhod Združenega kraljestva brez dogovora. Osredotočili smo se na področja, kjer vladajo sistemska tveganja za samo finančno stabilnost in posledično tudi imamo že predvidne nujne ukrepe, vključno z začasnimi določitvami ekvivalentnih vrednosti in tudi druge ukrepi so že pripravljeni, ampak seveda ne bomo uspeli v polni meri oblažiti vseh morebitnih negativnih ekonomskih učinkov. Lahko prihaja do določenih negativnih posledic, eh, tudi kar zadeva vsega, likvidnost, kot ste omenili, ampak trgi se bodo pač morali prilagoditi tem novim razmeram in to je nekaj, k čemu tudi mi sami trge pozivamo že lep čas, več let, torej da se pripravijo na različne scenarije, vključno z Brexitom brez dogovora. Če tudi je bilo tveganje eh, relativno nizko, smo trge pozvali k pripravi na vse morebitne scenarije in veliko bo odvisno seveda tudi od pripravljenosti trgov na tem področju. In obstajajo tudi določena tveganja, ki jih je potrebno obravnavati na ravni držav članic. In tu bodo odločitve sprejemale države članice. Ne bom, ne bom zdaj tu navajal celotnega seznama ukrepov. Kar zadeva vaše vprašanje glede ESME in izmenjave informacij, eh, zahteve po transparentnosti in tako naprej. No, ESMA na tem dela. Podala je tudi nekaj pojasnil glede tega, kako natančno se bodo lotili te tematike, tako da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 vaš eh, portfelj se je razširil in mislim, da bomo lahko skupaj sodelovali s tem, eh, da dodamo še kakšen eh, delček v sklop finančne zakonodaje. Omenili ste nekaj tem, pri katerih smo sodelovali. Jaz bi rada spregovorila o eni in sicer o reviziji nadzornega sistema. Eh, to sega v eh, pravi začetek eh, vašega mandata. Najprej ste namreč predstavili zeleno knjigo o Uniji kapitalskih trgov. Večkrat sem že omenila, da Unije kapitalskih trgov brez ustreznega evropskega nadzornega sistema ne bo. Moje vprašanje pa je, kako narediti naslednji korak? Nisem prepričana, da bo vaš naslednik ali pa da bodo moji nasledniki imeli dovolj poguma, da se soočijo z eh, temo evropskega nadzornega sistema. Ampak kakorkoli že. Naj dam dva primera. Enotna valuta na področju zavarovalništva. Na mednarodni ravni zelo dobro vemo, da se odbor, eh, ki je usporeden bazelskemu odboru na eh, mednarodni ravni, ukvarja z tem vprašanjem. Evropski uniji velja mnenje, da je zavarovalniški sektor veliko lažje nadzorovati na nacionalni ravni. No ja. Kako premostiti to oviro? In uh, mislim, da ne smemo čakati na naslednjo krizo, ki si je nihče ne želi. In drugo vprašanje je vprašanje povezano z potencialnim brexitom. Tukaj gre za nadzor eh, centralnih nasprotnih strank tretjih držav. Kaj pa znotraj Evropske unije? Prišlo je do popolne blokade strani določenih držav članic, kar povzroča grozljivo situacijo. In eh, nobena država članica nima pravega interesa, da bi to pristojnost prenesla na drugo raven. Torej, kakšno popotnico boste dali eh, vašemu nasledniku? Vsaj, če želimo resnično unijo kapitalskih trgov, kajte jaz imam že dosti eh, tega, da poslušam vse tiste, ki pravijo, da so za unijo kapitalskih eh, trgov, hkrati pa ne želijo storiti nič konkretnega, da bi jo lahko tudi uresničili. Uh, <clears throat> uh, uh, Hvala lepa za to vprašanje. Kar zadeva pregled nadzornega sistema, o tem sem spregovoril tudi v svoji uvodni izjavi. Tudi komisija bi si želela bolj ambiciozen pristop, kajti na vse zadnje vemo, da je šlo pravzaprav za političen kompromis. Kljub temu Pa se nam zdi, da je to bil koristen korak naprej, eh, kaj ti šlo je za prenos eh, pristojnosti na evropske nadzorne organe, kar seveda omogoča tudi eh, razvoj novih območij, kot je recimo Fintex ali pa trajnostno financiranje. Potem je tukaj tudi nadzor centralnih nasprotnih strank tretjih držav. Kar pa zadeva Evropske centralne nasprotne stranke zelo dobro vemo, da na to temo potekajo razprave. Če se ozremo v preteklost, pred mesecem ali pa mesecem in pol, sploh ni bilo mogoče napovedati, da bomo prišli tako daleč, kot smo. Svet je tako rekoč pet minut pred odločitvijo, da loči del o pranju denarja od preostale zakonodaje. In mi želimo predsedstvo prepričati, da obravnavajo ta svežen kot celato. Torej nismo še dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili, vendar pa smo naredili vsaj prvi korak. Kaj pa v prihodnjem sklicu? Seveda ne morem določati odločitev prihodnega komisarja. Lahko pa si predstavljam, da bo tudi naslednja komisija nadaljevala z delom na področju Unije kapitalskih trgov. To sem povedal že v svoji uvodni izjavi, kajti to je nekaj, kar zares potrebujemo in nekaj, kar je pomembno za evropsko gospodarstvo. Gre za financiranje evropskega gospodarstva in pri tem bo Unija kapitalskih trgov igrala pomembno vlogo. Nadaljevati moramo z našimi prizadevanji na različnih področjih, tudi na področju nadzora. Osebno ne izključuje možnosti, da bi lahko naslednja komisija ponovno odprla temo pregleda evropskega nadzornega organa, ampak seveda bo o tem odločala prihodnja komisija. Hvala lepa predstavnik EKR ni v uh, dvorani, uh, torej gospod Tremuza v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil podpredsedniku Dombrovskisu za odlično sodelovanje v zadnjih letih. Zlahka smo stopili v stik z vami, torej hvala lepa za to odlično sodelovanje. Toliko dosjeje smo obravnavali in tudi odobrili in to je potrebno poudariti. Imam dve kratki vprašanji. Predsednik Juncker govori o italijanski gospodarski rasti, vendar pa moramo upoštevati, da je Italija eh, država z največjim eh, primarnim presežkom v zadnjih desetih letih. Vidimo pa lahko tudi druge države, eh, kot je eh, Španija, ki ima zelo močno gospodarsko rast. Ampak eh, ena tretjina te gospodarske rasti je povezana z javno porabo. In Španija je država, ki ima tri odstotni primankljaj v državnem proračunu. Torej vidimo lahko te razlike. V Španiji eh, trenutno gospodarska politika uporablja vsa sredstva, ki so ji na voljo. Če bi eh, prišlo do krize, bi eh, prišlo do močnega upada gospodarskih kazalcev. Ne vem, ali spremljate to situacijo. Sedaj pa še k drugi temi. Nominacije slišali smo imena iz različnih držav, slišali smo, da so kapacitete, zmogljivosti eh, v tem industrijskem sektorju eh, prevelike v številnih državah, ampak eh, pravzaprav imamo v številnih državah le dve, tri velike banke, vse ostale banke pa so pravzaprav bile izrinjene. In to je pomembno tudi za zagotavljanje posojil majhnim in srednje velikim podjetjem. Ne vem, ali komisija spremlja to vprašanje ali ne. Ali lahko kaj poveste o tem? Uh, uh. Dobro, kar zadeva prvo vprašanje. To prvo vprašanje najbrž zadeva bolj drugo področje mojega portfelja. Ampak res je, če si ogledamo gospodarski razvoj v Evropi, lahko vidimo, da se gospodarska rast upočasnjuje. 1,6 odstotna rast v evroobmočju je napovedana za letošnje leto, ampak podatke še zbiramo. Po zimski gospodarski napovedi je bila napovedana upočasnitev in mogoče bo rast še oziroma napoved rasti še nižja v naši spomladanski napovedi. Do upočasnitve prihaja. V skoraj da vseh eh, večjih evropskih gospodarstvih, v Nemčiji, v Franciji in še prav posebej v Italiji, pa tudi v Združenem kraljestvu, v Španiji. Torej gre za izjemno širok pojav, ki ga analiziramo skupaj z državami članicami. S tem se ukvarjamo že nekaj let države bi morale izkoristiti dobro gospodarsko obdobje za to, da zmanjšajo državni primankljaj. In da poskrbijo za to, da bo državni primankljaj upadal. Zadovoljni smo z splošnim davčnim položajem eh, celotnega evroobmočja, ampak res je, da je v nekaterih eh, državah težav veliko. Ukrepi so bili izvedeni v manjši meri, kot bi si želeli. V nekaterih državah je eh, primankljaj visok. te države le zelo počasi eh, zmanjšujejo primankljaj eh, in tudi zadolženost in situacijo spremljamo. Potem pa drugo vprašanje. Koncentracija bank. Kot veste, ne določamo število bank v Evropski uniji ali pa v državah članicah. Na vse zadnje je to odločitev eh, z trga oziroma držav članic, vendar pa mislimo, da Evropa potrebuje raznolik eh, bančni sistem. In eh, potrebujemo podporo za konkurenčno evropsko gospodarstvo. Potrebujemo tudi manjše banke ki bodo zagotavljale financiranje za majhna in srednje velika podjetja. Mislim, da moramo zagotoviti tudi večjo sorazmernost v našem bančnem sistemu. Potrebujemo ustrezna pravila, tako da bodo banke eh, uvrščene v kategorije glede na njihovo velikost, glede na tveganje, ki ga predstavljajo in tako naprej. Želimo ohraniti raznolik eh, bančni sektor v Evropi. Seveda pa imamo tudi nekaj varoval. Recimo nadzor nad združitvami, z tem želimo preprečiti, da bi banke postale preveč dominantne. Seveda pa zagotovi, želimo zagotoviti tudi razvoj bančnega sektorja. Eh, tukaj tudi konkurenca drugih eh, sektorjev, fintechs ali pa unija kapitalskih trgov, eh, sta dve področje, ki sta bili omenjeni. Torej, ta sektor se razvija, razvijal se bo tudi eh, sektor storitev v finančnem sektorju in zato želimo zagotoviti tudi obstoj bančnega sektorja. V imenu zelenih dobi besedo Sven Gigolt. Hvala lepa, gospod komisar. Vi eh, ste odgovorni tudi za razvoj trajnostnega financiranja. To je vaša naloga, odkar ste prevzeli eh, funkcijo eh, od Lorda Hila. Na tem področju ste delali tekom svojega mandata, vendar pa ostaneta dve odprti vprašanje. Zanima me, kakšna je situacija. Recimo, ekološka oznaka za finančne proizvode, to je bila ena izmed vaših ambicij. januarja ste o tem eh, ponovno govorili in zanima me, kakšna je trenutna situacija. Kdaj bomo razširili ekološko, evropsko ekološko oznako tudi na finančne proizvode? Drugič, zaskrbljeni smo glede standardov za evropske zelene obveznice. Delovna skupina je pripravila predlog, eh, ki pravzaprav predstavlja le ohranitev statusa quo. Nobenih zavezujočih pravilni in predlog je še šipkejši od eh, predloga, ki ga je prostovoljno pripravila industrija. Na Kitajskem in v Indiji imajo zavezujoča pravila. Ali bomo res eh, čakali, da nas bodo druge države prehitele celo na področju zelenih obveznic? Postavili smo standarde na področju KNPVP. Sedaj pa predlagate zgolj nezavezojoča pravila. Ali bomo čakali, eh, da nas eh, preostali svet prehiti? Želimo si, eh, da bi Evropa postala vodilna na področju zelenega financiranja. Torej zanima me, ali boste podali pogumnejši predlog. Najlepša hvala. Uh, uh, uh, Najlepša hvala za ta vprašanja. Naj začnem z prvim vprašanjem. Ekološka oznaka. Res je, V našem načrtu za trajnostno financiranje je bila ekološka oznaka omenjena, kot ste dejali, in začeli smo že s pripravo eh, ekoloških oznak za finančne proizvode za malo prodajo. To pomeni, da smo pričeli z delovnim procesom in v skladu z trenutnim načrtom naj bi bila odločitev komisije v zvezi z evropsko ekološko oznako sprejeta novembra 2020 za prvi proizvod v tej skupini. Kar pa zadeva delo, ki trenutno poteka, prva skupina proizvodov se bo nanašala na uh, vlagateljske sklade in pa na zavarovalniške storitve kajti tukaj gre za proizvode, ki so najpomembnejši za trg. Potem pa lahko razmišljamo o vključitvi drugih proizvodov v drugi fazi tega procesa. V skladu z našimi načrti in s tem ne želim predvidevati, kaj bo prihodnja komisija počela na tem področju, ne povem, da delo trenutno poteka in da bo prihodnja eh, komisija dobila že precej napreden postopek na tem področju. Kar pa zadeva vaše drugo vprašanje, zelene obveznice. Res je, delovna skupina je pripravila eh, prvi osnutek poročila in pozvala je eh, k. Uložitvi povratnih informacij ta rok uh, za povratne informacije se izteka jutri in uh, ko bo pripravljeno končno poročilo delovne skupine, ki ga pričakujemo junija, si bomo podrobno ogledali priporočene standarde in potem se bomo odločili o naslednjih korakih. Naša ocena morda ni tako zelo kritična kot vaša. Mislim, da ne zaostajamo za že obstoječimi standardi. Torej, zeleni standardi Evropske unije naj bi temeljili na najboljših praksah trga. O tem govorijo tudi načela zelenih obveznic. In o tem govori pobuda o boju proti podnebnim spremembam. Tehnična skupina bo definirala ključne elemente, standarde ki bodo potrebni eh, tudi eh, za pregled in pa za nadzor. Na ta način želimo ukrepiti verodostojnost, poleg tega pa želimo zagotoviti sistematično poročanje in pa pobude za ukrepitev eh, rasti. In seveda je to tesno povezano tudi z evropsko taksonomijo. In to je povsem jasno. potem pa delegirani akti. Trenutno ne predvidevamo delegiranih aktov za zelene obveznice. O naslednjih korakih bomo odločali ko bomo razpravljali o končnem poročilu tehnične skupine. In takrat se bomo odločali tudi podrobneje o delegiranih aktih. GUE, predstavnika GUE ni v skupini, ampak predstavnik FDD je z nami Marko Vali. Hvala lepa. Rad bi zastavil nekaj vprašanj gospodu Dobrovskisu. Najprej zmanjšanje tveganja znotraj evropskega bančnega sistema. Kot vemo, smo se osredotočili predvsem na slaba posojila, na zagotavljanje posojil. Zanima me, ali se komisija ukvarja tudi z finančnimi tveganji, kajti finančna tveganja niso bila dovolj upoštevana. Organi Evropske centralne banke se s tem ukvarjajo. Tukaj govorim o drugi in tretji ravni, torej eh, o eh, izvedbenih instrumentih, eh, ki so pomembni za številne evropske banke. Ali namerava komisija kaj storiti v zvezi s tem? In še eno vprašanje povezano z Italijo. Gre za. Banko Terkas, eh, sodišče Evropskega sodišča je razveljavilo, oziroma sodišče Evropske unije je razveljavilo odločitev Evropske komisije eh, glede eh, jamstva oziroma glede zajamčenih vlog v primeru banke Terkas in temu je sledil niz dogodkov, ki je povzročil veliko škodo italijanskemu eh, sistemu. Prišlo je eh, do bega eh, kapitala, prišlo je do zmanjšanja kreditne sposobnosti in tako naprej. Torej gre za škodo v višini na desetine milijard. Torej, ali lahko komisija odgovori na te obtožbe? Hvala lepa. Uh, okay. Uh, first, uh... Dobro. Najprej prvo vprašanje. Zmanjšanje tveganja v evropskem bančnem sektorju. Ja. Rekel bi, da se osredotočamo na, obe, na oba elementa bančnega sistema, ne Eh, le na bančne storitve, ampak tudi na trgovanje in to je eh, visoko na našem dnevnem redu. Ker zadeva slaba posojila, sem o tem spregovoril že v svoji uvodni izjavi. Naredili smo dober napredek pri eh, zmanjšanju obsega slabih posojil zdaj jih imamo le še 3,3 odstotka v celotni Evropski uniji. Seveda pa je porazdelitev slabih posojil izjemno nesorazmerna. In še zmeraj imamo kar nekaj držav članic, ki imajo zelo veliko slabih posojil. Recimo v Grčiji jih je približno 40 odstotkov, na Cipru okrog 30 odstotkov in to sta državi z največjim deležem slabih posojil. Ampak, če spregovorimo o situaciji v Italiji. Italija je tudi eh, znižala obseg eh, slabih posojil in sicer precej v zadnjih letih, tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo, razpravljali smo o različnih vidikih in zadnje podatke imamo iz zadnjega tri mesečja leta 2018. In eh, takrat je odstotek slabih posojil znašal 9,5 odstotka, medtem ko je leto prej znašal 12,1 odstotek. In moram se popraviti tudi glede eh, Cipra. Leta 2017 je bilo, bil ta odstotek 32 odstotkov, uh, sedaj pa uh, eh, 21,3 odstotka, kar je še vedno uh, drugi največji obseg slabih posojil v Evropski uniji. No, potem pa sodba glede primera Terkas. Kot sem rekel, je sodišče sprejelo odločitev uh, glede ocene Evropske komisije in trenutno pravčujemo eh, to sodbo in pa njene morebitne posledice. Hkrati pa je potrebno pojasniti tudi, da smo pripravljeni sprijeti sistem eh, zajamčenih vlog, eh, kot ga imate tudi v Italiji. In eh, ta sklad lahko deluje na prostovoljni osnovi. To se je zgodilo v primeru banke Terkas. Glede na odločitev Evropske komisije in na zadnje v primeru banke Kariča. Kar pa zadeva majhne banke, eh, Marča, Trulija in tako naprej, te banke so bile vključene v resolucijo. Eh, leta 2015 glede na odločitev eh, italijanske nacionalne banke. Eh, torej, varčevalci so zaščiteni. In eh, sprejeli smo tudi eh, določila eh, za povračilo eh, škode v primeru neustrezne prodaje obveznic konstruktivno sodelujemo z italijanskimi organi in uh, sicer uh, z, v zvezi z novim uh, skladom uh, za zagotavljanje pomoči v takšnih primerjih. Hvala lepa. Sedaj pa sem jaz na vrsti zastavim vprašanje. Veliko smo dosegli na področju finančne stabilnosti v finančnem sektorju, vendar pa ne moremo govoriti zgolj o dosežkih, kajti veliko dosjejev je ostalo nezaključenih. Vendar pa bi rad govoril o temi, ki ne sega v vašo pristojnost in sicer gre za pranje denarja. Zares uh, sem presenečen, kar zadeva Danske bank, uh, Rusko trojko in uh, tako naprej. Ali niste zaskrbljeni, da bi to lahko negativno vplivalo na finančno stabilnost evropskega bančnega sektorja? In zanima me vaš osebni pogled kajti prihajate iz eh, ene izmed baljskih držav, kako eh, bi lahko dosegli napredek. Eh, banke so seveda tesno povezane z gospodarstvom. Gospodarstvo se trenutno nekoliko upočasnjuje in seveda vemo, da bo trd Brexit povzročil gospodarski pretres. Tolej, v kolikšni meri ste zaskrbljeni, kar zadeva bančni sistem? kajti vzdržnost tega sistema bo na močni preizkušnji zaradi vseh teh dogodkov. Hvala lepa. Um, ok, uh, so uh, on uh, the first uh, question on. Uh... Dobro, najprej k prvemu vprašanju. Boj proti pranju denarja. Res je. Zaskrbljeni smo zaradi nedavnih številnih škandalov v evropskem bančnem sektorju. To seveda uničuje verodostojnost evropskega bančnega sistema, torej je zelo pomembno, da se iz vseh teh dogodkov tudi kaj naučimo in da popravimo škodo in to čim prej. Še prav posebej je potrebno spregovoriti o nesorazmernosti finančnega nadzora. Imamo zelo močna evropska pravila, kar zadeva pranje denarja, imamo direktivo o boju proti pranju denarja, ki je zelo stroga glede na mednarodne standarde, ampak izvajanje te zakonodaje je v izključno nacionalni pristojnosti. In zato mislimo, da potrebujemo več pristojnosti na ravni Evropske unije. In to je tudi del našega predloga o pregledu Evropskega nadzornega organa. Želimo zagotoviti več pristojnosti za Evropski bančni organ in na ta način želimo zagotoviti tudi boljše sodelovanje med pristojnimi organi držav članic. Na ta način se bomo lahko odzvali tudi na v eh, primeru neustreznega odziva nacionalnih nadzornih organov, kot smo se nedavno tudi dogovorili. Trenutno pa poteka tudi misija ugotavljanja dejstev, želimo ugotoviti razloge za nedavne primere pranja denarja in želimo ugotoviti, kateri faktori so prispevali k pojavu teh primerov in ali potrebujemo dodatne ukrepe in uh, kateri so ti ukrepi. Sedaj pa še k vašemu drugemu vprašanju. Gre za vpliv trdega brexita na gospodarstvo in pa na finančno stabilnost Evropske unije. Najprej Naj povem, da je povsem jasno, da bo trd eh, Brexit eh, škodil tako Evropske unije, kakor tudi Združenemu kraljestvu, kaj tudi šlo bo za uničenje let eh, gospodarske integracije. To bo seveda vplivalo tudi na finančni sektor. Imeli smo delovno skupino Evropske centralne banke in pa uh, eh, Angliške nacionalne banke in uh, določili smo sistemska tveganja, poskrbeli smo za odziv eh, na ta tveganja, sprejeli smo ustrezne ukrepe, vendar pa bo na vsak način v primeru trdega brexita prišlo do moten najprej, najbrž bo prišlo do volatilnosti trga in zaradi tega sta centralni banki napovedali tudi likvidnostne ukrepe. Eh, to eh, pomeni eh, tudi uporabo tako imenovane swap line med Evropsko centralno banko in pa Angliško banko. Na vsak način eh, bomo na ta način eh, lahko zaščitili evropski finančni sektor. Jonas Fernandez v imenu skupine SND. Hvala lepa. Gospod predsednik, dobrodošli pri nas. Pred petimi leti me je skupina SND povabila da se potegujem na evropskih volitvah. To je bila zame težka odločitev, kajti eh, moral sem eh, zapustiti svoje delovno mesto v zasebnem sektorju in bil sem zelo idealističen. Ta idealizem je kmalo odpravil eh, nek preizkušen kolega, ki je dejal, da se moraš v politiki navaditi razočaran. In sedaj ob koncu sklica bi vam rad zastavil sledeče vprašanje. Frustracija, ki smo jo občutili v primeru sistema zajamčenih vlog, vemo, da parlament eh, ni našel skupnega jezika, ne zato, ker ne bi bilo dovolj dobre volje strani moje skupine, ampak je bilo to enostavno nemogoče. Me zanima, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. V ponedeljek je potekala seja delovne skupine, govora je bilo o načrtih eh, za prihodnost. Mogoče bi lahko na ta način vsaj zmanjšali eh, to frustracijo, ki se je pojavila. In potem zadolženost držav članic. Tudi Glede tega vprašanja čakamo na odziv sveta, svet pa se očitno zato ne zanima preveč. Kaj lahko storimo ob koncu zakonodajnega obdobja, da bo frustracije nekoliko manj kot na začetku? Jo. Ja. ja. Kaj naj, kaj naj rečem? Seveda tudi sam sem nekoliko frustriran če si pogledamo to, potem lahko vidimo, da je napredek omejen. Seveda, zahvaljujoč odboru, počacu Langeju in počacu Senci, ste novembra 2016 pripravili poročilo, ampak žal političnega napredka na tem dosejo ni in ga mislim tudi, da ne bo do volitev čeprav razumem. In to kljub obsežnemu delu na tehnični ravni. Nismo uspeli se politično lotiti tega zakonodajnega procesa. Edina pozitivna novica je, da vse skupaj ni popolnoma blokirano. V tem trenutku imamo skupino na visoke ravni, ki pripravlja EDIS. seveda pa nismo prav zadovoljni zaradi medvladnega pristopa. Kaj lahko še rečem, če bi morda v parlamentu prej prišli do stališča, bi morda to lahko prej usmerilo politične razprave v svetu. Vsekakor pa, odkar smo podali ta predlog novembra 2015. Skušamo znižati tveganje, o tem smo že govorili in mislimo tudi, da je čas, da naredimo tudi nekaj pri deljenju tvegan in mislim, da bo naslednja komisija to nadaljevala. Upam, da bo in tudi parlament. Potem pa še eno vprašanje, ki ste ga sprožili. SBIS, žal, svet tega doseja ni odprl. To je bilo za čas avstrijskega predsedstva. So se dejali, so dejali, da se ne bodo osredotočali na ta dosje, predlog komisije. Istočasno pa mislim, da je pozitivno, da je poročilo bilo sprejeto na ravni odbora. Econ in 15. aprila bo glasovanje, če sem dobro obveščen na plenarnem zasedanju. Tako da bomo poste pokazali, da je parlament pripravljen narediti korak naprej. Obstaja pa tudi kar nekaj razprav, tudi kar se tiče Edisa, glede nekaterih tveganj in tukaj. Izpostavljenosti državnih lasniških papirjev. Tukaj delim tega, eh, pomisleke z vami, ampak mislim, da bomo morali tudi še v naslednjem mandatu nadaljevati s tem delom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa spet je LS, Markus Ferber. Hvala lepa. Sedaj bom govoril o MIFID-u 2, veliko presenečenje. Komisija bi naj do marca 2020 pripravila poročilo o različnih vidikih MIFID-a 2. ESMA je pisala dopis, to sem našel na spletni strani ESME, kjer napoveduje, da bo prispevek ESME pri tem poročilu komisije upoštevalo tudi določene vidike MIFID 2 in to bo sedaj odlog 6 do 24 mesecev. Torej, vam ne bo uspelo časovno, ste že vodili razprave, zdaj smo na tem področju, da bi to bilo nekoliko bolj jasno, da bi se držali rokov. In drugo vprašanje, pri vas, komisija, koliko ste napredovali pri tem vprašanju, kajti marec 2020 se približuje. Uh, uh, uh, as... Hvala lepa. Kar se tiče vprašanj, ki so povezana z MIFID 2, da 27. marca je ESMA objavila pismo komisiji, da bi v luči Brexita predlagali odlog od 6 do 24 mesecev za nekatere določbe in vidike MIFIDA 2, ki bi naj začeli veljati 2020. Kaj lahko rečemo, glede tega? Seveda, žal ESMA ne bo pravočasno pripravila vseh vidikov MIFIDA 2, Je pa tudi jasno, da je potrebno natančno preučiti vsa poročila, to predstavlja velik izziv in potrebujemo nadaljno jasnost o nadaljni trgovinski pokrajini, če smem temu tako reči, po Brexitu. Torej, kaj predlaga ESMA? Odlog. Prav tako pa smo mnenja, da je poročilo, da je poročilo, o konsolidirani podlagi, ki smo ga že poslali esmi, mora biti prednostna naloga, kar se tiče priprave poročila na začetku leta 2020. Hvala. Uh, Hvala lepa. SND, gospod Vintre, nekaj časa bo za Catch the Eye. Gospoda Lang, nas sem videl, če še kdo želi. Please, uh, prosim, dvignite roko. Gospa Vintre, prosim, beseda vaša. Furthermore. Hvala lepa. Gospod Dombrovski, zastavljam vam vprašanje v Nemščini. Ste tudi komisar za socialni dialog in evro. Torej, še en vidik bi rada vključila v to razpravo. V tem mandatu po politike varčevanja je prek evropskega semestra s posegi v nacionalno soverenost morda pogosto prišlo do tega, da je izgubila nekaj svojega slovesa. Kakšna je vaša bilanca na koncu mandata? Ali je spostavitev socialnega dialoga pomagala? Kateri so tisti mejniki, ki ste jih dosegli na tem področju? Stabilizacija evra in spostavitev socialnega dialoga. In potem trajnostne naložbe zelene naložbe. Gospod Gigold je ravno kar že zastavil to vprašanje. Trajnost pa pomeni tudi socialno noto. In s poskusom uvedbe socialnih kriterijev v naložbe nam v SND ni uspelo, nismo imeli večine. Kaj menite o priložnostih, možnostih za naslednji mandat? da bi tukaj napredovali in ali je sploh potrebno socijalo vključevati tudi v naložbeno politiko? Okay. Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Najprej, morda glede širšega vprašanja o socialni razsežnosti in upravljenem delu v tem mandatu komisije, kateri mejniki so tisti, ki bi jih izpostavil. Najprej. Res. Evropska komisija je odločno delala na socialni agendi na evropski ravni. Glavni menik je Evropski stavo za socialne pravice, o katerem smo se dogovorili in kateremu so sledili vsega zakonodajni predlogi komisije, vključujoč predlog o tako imenovani socialni zaščiti za vse, oziroma prilagoditev uredbe trgodela na spremenjene vzorce dela za izvajanje načel, da ne glede na tip pogodbe atipične pogodbe, samo zaposleni, karkoli že, da morajo delavci prispevati in biti zajeti tudi v sistem socialne zaščite kot primer nadaljevanja dela. Torej, prav tako pa smo sledili Evropskemu semestru, krok 30 odstotkov vseh priporočil za države članice v Evropskem semestru je povezanih socialnimi vprašanji in vprašanji trga dela. V zadnjih nekaj letih, ko se pogovarjamo o prevzetnih nalogah, glede ekonomskih politik, naložbah, strukturnih reformah, odgovornih fiskalnih politikah, pa tudi izpostavljamo pomen po vključujoči rasti in zmanjševanju neenakosti med plačami in to je potem tudi v priporočilih po državah. Sedaj pa, kar se tiče drugega vprašanja o trajnostnih naložbah. Najprej bi rekel, da je komisija zavezana celovitemu pristopu k trajnosti in želimo vključiti socialne, ekonomske in razne faktore. Kar se tiče specifičnih elementov, kar se tiče taksonomije, naprimer, pa smo se odločili, da se bomo osredotočili najprej na okoljsko trajnost, začenemo s podnebjem, to je nujno. Prav tako moramo izpolniti naše pariške emisijske cilje, ampak vseeno, Ta predlog vključuje tudi minimalne socialne varovalke. Pripravljeni smo to delo razširiti in razviti postopno taksonomije, začenši s podnebjem, potem pa se bomo premaknili še na druge okoljske elemente, pa tudi na socialno področje in področje upravljanja. Torej, pozdravljamo ta sorazmerni pristop, kar se tiče tega, kar pogosto imenujemo socialna taksonomija. V vsakem primeru pa imamo tudi jasno klauzulo o pregledu in to je v skladu s postopnim pristopom komisije da bomo postopno razširili taksonomijo na različna področja. Hvala lepa. In ne nazadnje, Stefan Gerold. Eh. Hvala lepa, gospod komisar, za to, da ste tukaj z nami in tudi za vaš govor. Vprašanje, kar se tiče taksonomije trajnostnega finančnega sistema pri taksonomiji in pri teh dosejih, vidim težavo v tem, da ne vidim, kako bomo zagotovili, da je proizvod na ponočju trajnostnega finančnega financiranja resnično tak. Ne moramo ročenega proizvoda opremiti z evropskim žigom, počrto pa to predstavlja tveganje za investitorje. Kako lahko komisija zagotovi, da je ne bodo investitorji eh, investirali v naložbo, ki ne bo varna in bi komisija to svetovala? To je zapleteno vprašanje. Naj začnem s širšim odgovorom. Seveda, ko se investira v finančne instrumente in proizvode, obstajajo tveganja. Različni finančni instrumenti vsebujejo različna tveganja. In to je potrebno poznati, in imamo kar nekaj pobud na tem področju za zagotavljanje zaščite za potrošnike in naložbenike, pa posebno naložbenike na drobno na tem področju in tudi preglednost in jasnost glede tvegan, s katerimi so povezani določeni finančni instrumenti. Enako bo veljalo tudi za trajnostne oziroma zelene naložbene proizvode. Nihče ne trdi, da bodo zeleni instrumenti brez tvegan. Prav tako bodo tvegane kot katerikoli drugi finančni instrument. Kaj torej v bistvu počnemo? preverjamo z našimi taksonomijami in s potencijalnim razvojem zelenih standardov in oznak EU. Preverjamo torej to zelenost, če želite. Da bomo popolnoma jasni, kdaj je določen finančni instrument zelen in trajnosten, da je to res tako in da bodo investitorji na jasnem, kar se tiče teh zelenih elementov, določenih specifičnih eh, finančnih instrumentov. Na to se osredotočamo torej v našem akcijskem načrtu o trajnostnem financiranju, ko govorimo o razkritih, ko govorimo o kriterijih in taksonomiji. Seveda pa obstajajo še potem drugi vidiki finančnih tveganj, ki pa morajo biti zajeti v naših splošnih regulativnih pravilih. Hvala. Kako se da pa catch the eye? Najprej gospod Langen, prosim. Ja, dank. Eh. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, uvodoma ste navedli kar nekaj reform, preverb. Komisija je pod vašim podpredsedovanjem delal dobro, drugače ne moramo reči. Spomnim se začetka mandata, predvideno je bilo, da ne bomo imeli posamičnih pregledov, ampak splošno preverbo regulativnega okvira za banke v povezavi z mednarodnim okvirom in preverba manjših in srednjih velikih bank po eni strani in velikih bank po drugi strani. ZDA se to imenuje regulativa za Main Street in zdaj Wall Street. Kako dalje ste prišli pri tem? Pa je te delo za naslednjo komisijo. Komisija bo operativna do konca oktobra. Bilo možno tako ceno praviti do takrat še, brez podrobnosti, še za časa vašega mandata. Uh, okay. Uh, uh, thank you for this. Uh, uh Hvala lepa za to vprašanje. Da, takšno oceno smo že izvedli. To je bil poziv k dokaznemu gradivu. Tako rekoč. Ogledali smo si celoten regulativni pokrizni okvir. to je moralo biti hitro pripravljeno kot odziv na finančno-ekonomsko krizo. Tako da smo si morali ogledati, ali obstaja kaj prekrivan, kaj razkoraka. Kaj vrzeli neželenih posledic, in potem smo delali na tej podlagi. In potem je to vidno v različnih zakonodajnih predlogih tudi v prenovi Emirja. In to je tudi rezultat torej, tega poziva predložiti dokaznega gradiva. Kaj smo torej počeli in kaj počnemo? Kot eden od spremljanih ukrepov, potem pozivamo, bomo imeli pregled nadzornega poročanja. To je predvideno v letošnjem načrtu dela komisije, kaj se tiče tudi finančnih storitev, da bomo racionalizirali in poenostavili različne elemente poročanja. različne zahteve na tem področju. Glede na to, da gre ta pregled, da ta pregled gleda nazaj, bomo predstavili dokumente osebe. To bi naj bilo objavljeno v tretjem četrtletju letošnjega leta. Potem pa bodo potencijalni ukrepi o racionalizaciji poročanja morali biti spreti strani naslednje komisije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Beres. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Fernandesom, ste spregovorili o dosejo EDIS, samo vašo informacijo, vaš predhodnik tukaj, vaša predhodnica, gospa König, je priznala, da je dober model, ameriški model, FDAC. Torej, tukaj morda ni bil najboljši del uporabljen in bi lahko nasledniku predlagali bolj radikalen pristop. Naj se vrnem na vprašanje gospoda Ferberja in spremljanje, spremljanje ukrepov MIFID-a po Brexitu. Ali delamo ali ne, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, kaj si predstavljate, da bi lahko ta revizija prinesla. MIFID je bil spostavljen, ko je bil britanski trg, to je del kapitalskih trgov in notranjega trga Evropske unije. To se bo sedaj žal zgleda spremenilo. Lahko torej navedete glavne smernice posledic Brexita za MIFID. Mislim, da ne gre samo za tehnično spremembo zakonodaje, ki je predvidena na začetku in katera so glavna načela, ki jih boste imeli za to revizijo, poleg teh tehničnih elementov, ki jih pripravljate. Hvala. Uh, okay, on... Hvala lepa. Kar se tiče Edisa, naj se vrnem torej na vprašanje Edisa. Seveda, pripombe bojo drugačne kot pripombe Kuni. Dobro, morda lahko poprašamo o tem. Kasneje, ampak kar se tiče Edisa. Sabinsko. To je dosem, kjer smo počasi napredovali. Istočasno pa je priznano, da bi bančna linija imela tri stebre nadzor, reševanje in jasno za njene vloge. Mislim, da moramo slediti temu tristeverskemu pristopu. Seveda, če v posvetovanjih z državami članicami in naslednjim parlamentom ugotovimo, da bi lahko obrali drugačen pristop, da bi to lahko dosegel politični pristop, politično enotno smo pa pripravljeni te poti preiskati in prilagoditi tudi naš predlog. V bistvu smo nekaj podobnega že storili, to je bilo jeseni 2017, če se ne motim, ko smo pripravili sporočilo in smo orisali, hm, ali bo prav ali ne, o tem se lahko pogovarjamo, vendar pa to je bil poskus deblokade razprav v svetu. No, ni delovalo, vemo. Kot sem že dejal, pa edino, kar je pozitivnega, da ni vse skupaj še blokirano in da delo vseeno teče. Je pa to bil poskus iskanja političnega kompromisa. Sedaj še nismo na tem. Na tej točki vaše vprašanje pa, če smo pripravljeni iskati različne pristope k iskanju političnega dogovora, da, seveda smo pripravljeni. Potem, vprašanja, ki so povezana z MIFIDom, pregledom MIFIDa, kje pa imam to, aha, se upravičujem. Trenutno to pripravljamo, ta pregled, kajti je že 18 mesecev, odkar je je direktiva operativna, tako da že lahko potegnemo določene zaključke. Ugledali si bomo vprašanja potrošniške zaščite, prav tako pa tudi glede trgov, obveznic in lastniških elementov. Prav tako pa potrebujemo določen čas za oceno in za spostitev večje preglednosti na trgu. tudi s tem, kar sem omenil, mm, kar želimo desme, da prioritizira določene pristope. Prav tako pa bomo ocenili, kako bi razvezani ločili, kako je delovalo ločevanje raziskovalnih investicij od investicij, eh, nekaterih splošnih pravil, ki smo jih prej imeli. Tukaj smo dobili kar nekaj predlogov MSP-ov, samo toliko, da boste vedeli, kam se zdi, da se vse skupaj premika pri tem pregledu. Tako sedaj pa resnično zadnje vprašanje, gospod Tremoza. Um, uh, Hvala lepa. Vprašanje o velikih štirih revizorskih družbah. Danes v Financial Times je članek, ki pravi, potrebno je osredotočati se na bonitetno plat in razdrobiti te štiri velika podjetja. Ne vem, ste tega mnenja? Nedavno ste odgovorili na pisno vprašanje, na moje vprašanje pred nekaj meseci in ste dejali, da komisija pozorno spremlja ta trg in bo ocenila zakonodajo, ki je bila sprejeta 2014. Prav tako ste dejali, da imamo države članice, ki še niso izvedle, prenesle te direktive lahko poveste kaj več o tem, najnovejše informacije, katere so tiste države, ki še niso prenesle zakonodaje, ki smo jo sprejeli pred petimi leti. Hvala. Uh, okay. uh, you, uh... Hvala lepa za vaše vprašanje. Da, res. Kar se tiče velikih štirih računovodskih podjetij, imamo našo redbo računovodstvo. Ne morem vam dati podati natančnih podatkov o prenosu te zakonodaje, te uredbe. To je uredba? Da, to je uredba. Ja, in direktiva oboje. Natančnih podatkov nimam o prenosu te računovodske direktive. Morda lahko to storimo kasneje. Lahko, prosim, kolike da na to pošljajo. Trenutno pa spremljamo razvoj na trgu v skladu z obstoječim zakonodajnim okvirom. Toliko lahko povem sedaj, resnično pa vam lahko pošljemo bolj natančen dogovor, kar se tiče prenosa zakonodaje kasneje. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dejali ste, da je to vaš zadnji obisk v tej funkciji tukaj. Morda vas bomo še da videli. Velik aplauz za vas. Pa tudi cenimo aktivno odeležbo vseh poslank in poslancev. Sedaj pa petminutni odmor pred zadnjo točko. Hvala lepa, da ste prišli in zelo smo uživali v vaših 90 minutah z nami.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 sorry. No, no. no. Not coming back. No, Mr. No. Okay. So. Okay, okay, okay. Malo bomo nadaljevali, predsedovala pa bo gospa Beres. Spoštovane kolegice in kolegi, tako, kar nadaljujemo, točka 21 na našem dnevnem redu, pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Tako, sedaj pa bomo v angleščini, ker imam to pripravljeno v angleščini. Viziko Šekspira. Gre za 34. pregled delegiranih aktov in izvednih ukrepov v našem odboru. To bo tudi zadnji v tem mandatu, kot veste. In kot smo ponavljali že vsakokrat pri tem, namenjamo veliko pozornosti očekovitosti tega pregleda in nas eh, še pa posebno zanimajo eh, pogosto ti mm, zapleteni in tehnični dosej. Ni pa to sorazmerno s številom poslank in poslancev v dvorani mislimo, da je ta javna razprava eden kritičnih elementov za to, da lahko parlament učinkovito izvaja nadzor in bo razprava s komisijo in nadzornimi organi se nadvajala tudi v prihodnem parlamentu. Danes se bomo osredotočali na izvedene ukrepe o direktivi 2006 skozi 138 EC o direktivi solventnost 2. Delo na tej podlagi vključuje še prav posebno spremembo delegiranega akta, kar se tiče specifičnih določb glede solventnosti in določb po kapitalskih zahtevah. Po izmenjavi pisem med predsednikom Ekona in predsednikom komisije o predlogih sprememb in pripravljeno delo Jope na tem področju javnega posvetovanja, je komisija sprejela spremenjen akt Solventnost 2 8. marca. Da se pogovorimo o tej spremembi, pa želim tukaj z nami pozdraviti gospoda Merlana iz komisije in gospoda Dureja v imenu EOPE. Tako da mislim, da lahko sedaj kar nadaljujemo. Marta Merla pa prosim, da nas uvede v to temo reforme delegiranih aktov. Beseda je vaša, prosim. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Lepo zdrav, kot veste, je Solventnost 2 stopila v veljavo leta 2016. Dogovor o Solventnosti 2, kakor tudi njena implementacija je zahtevala veliko prizadevanj strani industrije, regulatornih organov in zakonodajnih organov. Menimo, da so bila ta prizadevanja plodna, uspešna in da je uvedba tega novega previdnostnega ukvira potekala gladko. Resnejših moten na zvarovalniškem trgu ni bilo, kljub temu pa Solventnost 2 prinaša vrsto novosti in uh, rok za revizijo je bil določen leta 2016 in sicer bomo leta 2020 opravili celovito oceno direktive Solventnost 2, danes pa obravnavamo pregled izvedbenih ukrepov. Ta pregled ponuja priložnost, da se lotimo povratnih informacij, ki smo jih prejeli na podlagi poziva komisije iz leta 2015, kakor tudi ustvariti dodatni napredek, kar zadeva vzpostavitev unije kapitalskih trgov. V ta namen je komisija določila tri področje, na katere se osredotočimo v tem pregledu, so razmernost kot prvo, kot drugo odprava nenamernih tehničnih neskladi in kot tretje odprava ovir investicijam. Delegirano uredbo, spremenjeno delegirano uredbo je komisija sprejela 8. marca, vključuje izboljšave, kar zadeva uskladitev zavarovalniške in bančne zakonodaje, več sorazmernosti tudi, kar zadeva izračun kapitalske ustreznosti, potem določbe, ki upoštevajo nedavno razvoj na področju obladovanja tveganj, spremembe samih procesov, kar zadeva določitev obrestnih mer brez tveganja, da na ta način bolje odražamo pravna načela, prav tako pa spremenimo kapitalske zahteve, kar zadeva določene vrste izpostavljenosti na podlagi najnovejših podatkov. Na ta način menimo, bo inštrument solventnost 2 še naprej aktualen. Na področju investicij smo izboljšali obravnavo zasebnih, zasebnega kapitala oziroma zasebnih eh, dolžniških inštrumentov, gre torej za področje, ga, pre katerim je predlagala spremembe EOP-a. Na ta način naj bi prispevali k bolj raznolikim virom financiranja za gospodarstvo. Po zadnjem sklopu posvetovanj in po dopisu vašega odbora pod predsedniku Dombrovski v septembra smo se odločili tudi, da vključimo obravnavo dolgoročnega lastniškega kapitala po meri, kar ni bil sestavni del priporočil EOPE v zvezi z tem pregledom. Na ta način bomo zmanjšali kapitalsko zahtevo na 22 odstotkov in pa tudi okrepili strateško participacijo. Osnutek delegirane uredbe je bil objavljen na portalu Boljše zakonodaje 9. novembra. Prejeli smo 25 odgovorov strani deležnikov. Te komentarje smo v zadnjih tednih natančno preučili in pripravili smo tudi nekaj prilagoditev našega prvotnega osnutka. Več deležnikov je komentiralo kriterije nove kategorije dolgoročnega lastniškega kapitala, še posebej kar zadeva eh, minimalno dobo 12 let in pa eh, kriterij združevanja. V tej smeri smo bistveno znižali minimalno dobo na pet let in tudi odpravili omenjene načela združevanja ring fencing. Prav tako smo odložili začetek veljavnosti teh novih zahtev, kar zadeva zmogljivost za absorpcijo izgube, predvsem na področju davkov in sicer do leta 2020, na način bo industrija lažje začela uveljavljati nova pravila in tudi zahteve po poročanju. Kot tretje, določili, odločili smo se za olajšanje preferencialne obravnave eh, dolžniških razmerij brez bonitete. Retencijsko stopno za soinvestitorja smo znižali z 50 odstotkov na 20 odstotkov. Zavedamo se stališča, ki ga ima ta odbor na kar zadeva aktivacijo nacionalne komponente za prilagoditev z vidika volatilnosti. Tu se strinjamo z rešitvijo, ki sta so zakonodajalca predlagali v okviru pregleda ISAS, kar zadeva robustno rešitev za dolgi rok. Tu bomo zdelo nadaljevali tudi v okviru priprav na pregled 2020, kar zadeva stopno tveganja. EO pa svetuje, da se znižanje trošku kapitala v tej fazi ne svetuje, saj ni za to ustreznih dokazov in eh, v pregledu direktive leta 2020 bomo imeli še eno priložnost, da se tega vprašanja lotimo v širšem kontekstu. Pregled leta 2020 nam bo omogočil tudi poglobljen pregled eh, solventnosti dve na splošno in v tem kontekstu smo EOP že poslali poziv k podaji na svetov glede 20 področji. Prav tako smo jih prosili za ponovno oceno dolgoročnih eh, jamstvenih ukrepov, sploh kar zadeva prilagoditev glede fluktuacij in prosili smo EOPO tudi, da naj pripravi predloge za boljše odražanje dolgoročnega vidika zavarovalništva v smislu kapitalskih zahtev. V septembra 2018 smo EOPO pozvali naj nam poda mnenje o učinku previdnostnih pravil na zavarovalnice, eh, prav tako o učinku akcijskega načrta komisije glede trajnostnega financiranja oziroma trajnostnih financ. Mnenje EOPE bomo uporabili tudi za naše poročilo so zakonodajalcem leta 2020. Hvala lepa. Thank you so much and now I give the floor. Hvala lepa besedo, da bi gospod Rej, ki je vode področje zarovaniške politike v Ejopi. Pet minut, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora. V odziv na prošnje komisije je Ejopa podala tehnične nasvete glede uredbe eh, Solventnost 2, tako oktober 2017 kot oktober 2018. Naše delo temelji na dokazih in na oceni tveganj in upoštevamo vse deležnike, ki so vključeni v projekt. V naših svetih so predlogi za zagotavljanje sorazmernosti tega okvira v skladu s cilji, ki jih je določil, določil eh, sam pregled. Predlagamo več poenostavitev, za zagotavljanje tehnične usklajenosti smo spremenili tudi kalibracijo, kar zadeva kapitalsko ustrezno. Tu so tudi kriteriji za klasifikacijo Eh, vrednostnih papirjev, ki se ne tržijo na borzah in da se na ta način omejijo neupravičene ovire za financiranje. Obrali smo holističen pristop, upoštevajoč eh, tudi celotni finančni trg in pa procikličnost eh, teh predlogov. Amandmaji k tej uredbi, ki jih je sprejela komisija, v veliki meri temelijo na naših priporočilih. Rad bi se dotaknil štiri ključnih, eh, štirih ključnih področji. Tveganje za uh, obrestne, mere, obrestne mere same in pa tudi prilagoditev, kar zdaj volatilnost, to je v veliki meri odražena tudi v našem poročilu in v naših eh, na sveti. Kar zdaj tveganje, kot sestavni del naših priporočil predlagamo spremembo podmodula za obrestne mere. Trenutni uh, modul za obrestne mere, za izračun tvegana pri obrestnih merah, ne upošteva možnosti negativnih obrestnih mer in je manj učinkovit pri zelo nizkih stopnjah. Naš predlog ste korigirati te pomankljivosti, spremembe, ki jih predlagamo, so bile enostavno izvedljive in učinek je tudi obvedljiv za zavarovalniško industrijo, še posebej glede na prehodno obdobje, ki ga predlagamo. Obžalujemo sicer, da ta predlog ni zajet v amandmajih k uredbi, pa vsekakor pozdravljamo dejstvo, da je bilo to vključeno v pregled solventnosti 2 če se sedaj dotaknemo kapitalskih tveganj. Naše priporočila vključujejo zniženje eh, kapitalske zahteve eh, in sicer z poprično ročnostjo 5 let za lastniške investicije do leta 2020. Eh, menimo, da bi bilo optimalno počakati na rezultate celovite analize, ki se trenutno izvaja za potrebe pregleda leta 2020. Pomembno je, da to še vedno ostaja okvir, ki temelji na oceni tvegan in na dokazih. Kot je eh, dejal gospod Mena, še vedno naš model temelji na eh, pasivnih eh, bilančnih elementih, tu bodo tudi še naprej uporabljeni ustrezni elementi za izračun likvidnosti oziroma tveganja nelikvidnosti. Kar zadeva obrestne mere v okviru solventnosti 2, zavarovalnice uporabljajo diskontne stopne za svoje eh, obveznosti, EO pa zahteva izračun teh eh, stopen, ki so zavezojoče za zavarovalniška podjetja, ko jih komisija določi v izvedbenih aktih. Izračun, postopek izračuna, ki ga uporablja EO, pa zagotavlja transparentno, previdnostno, zanesljivo in objektivno izračunavanje teh stopen. Objektivne spremembe naši, naše metodologije se ustrezno notificirajo tudi s pomočjo nacionalnih pristojnih organov, če je to potrebno. Po mnenju EOP je ključnega pomena, da eh, stopnje obrestne mere brez tvegan ostajajo stabilne zavarovalnice in da niso izpostavljene drugim tveganjem. Razumemo, da je namen poskrbeti, da se materialne spremembe iz računsk, računskih metodologij določajo na centralni ravni. Kakršne koli spremembe morajo upoštevati tudi praktične vidike, da bodo te spremembe skladne z dobro delujočim procesom, kakor tudi, da bodo ti izračuni tehnično in eh, objektivno vzdržni. Kar zadeva mm, prilagoditev eh, glede na eh, volatilnost, tu se upoštevajo posebne specifike posameznih držav in to je rešeno za delegiranimi uredbami. EU pa vsako leto te kazalnike, vsak mesec te kazalnike objavlja in jih izračunava na dosleden in eh, previdnosten način. Kar zadeva izračun specifičnih povečaj za posamezne države, ki jih omejo malo tehnične vidike, kot naprimer eh, viri podatkov za te izračune. Decembra 2018 je EU pa so komisijo delila tudi predloge glede morebitnih sprememb eh, specifičnih povečanj za posamezne države v skladu z mnenjem pravne službe komisije, bi to zahtevalo spremembo direktive Solventnost 2 in na ta način naj bi omejili možnost spremembe specifičnega povečanja za posamezno državo s spremembo uredbe. Glede same uredbe, pravni okvir še eh, bolj omejuje možnost OJOP-e za spremembe eh, specifičnih povečanj za posamezne države. EJOP-a torej analizira samo izvajanje eh, te prilagoditve na podlagi volatilnosti kot sestavni del dolgoročnih ukrepov, ki jih zahteva uredba Solventnost 2, glede katere nas je komisija prosila za naš nasvet. Ne glede na dogovor v trialogu, EO pa sedaj analizira to povečanje in bo podala tudi tehnične nasvete, kar zadeva pregled Solventnosti 2 v juniju 2020. Hvala lepa madam president we are all aware that we are now in the little revision and waiting for the big revision. Tako, to je zdaj mala revizija v pričakovanju velike revizije, velikega pregleda, tako sedaj odpiram razpravo v imenu ELS, Marko Sverber, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot že omenjeno, je Evropski parlament Evropski komisiji poslal dva dopisa, 18 septembra in 6. decembra lansko leto, prioritete eh, našega odbora so bile zajete v teh dopisih. Kar zadeva maržo tveganja, ta naj bi se prilagodila, kar zadeva kalibracijo investicij v inštrumentih lastniškega kapitala, tu gre predvsem za cilj natančnejše opredelitve dolgoročnih investicij in kot tretje prilagoditev nacionalne komponente inštrumenta za prilagoditev volatilnosti eh, trgov razen nekaterih manjših prilagoditev, kar zadeva lastniški oziroma lasten kapital, se v bistvu v končnem eh, delegiranem aktu nič ni upoštevali. Upoštevalo. Zanimalo bi nas, zakaj se je to zgodilo, kakšna jamstva imate za nas, da bodo za te verovske parlamenta upoštevane pri naslednjem pregledu in vendarle bi se vprašal, ali veste morda, da ima vendarle Evropski parlament tudi pooblastila, da zavrne delegirane akte. Kar zadeva kalibracijo pri lastniškem kapitalu, tu je bilo govora o eh, strogem omejevanju, tako imenjen ring fencing, eh, vendar lepa ostaja načelo, da dolgoročne investicije v eh, delnice eksplicitno potrebujejo tudi določen element zavarovalniških produktov in ne smejo posegati v druge eh, panoge. Ta nefleksibilnost eh, v praksi vodi v to, da tudi če termin eh, ring fencing črtamo iz delegiranega akta, koncept se eno ostaja. Dolgoročne investicije v delnice so zato za številna podjetja, ki sodijo v solventnost dve, možne le izjemoma in so zato tudi neprivlačne. Kako komisija meni, da je ta kompleksen pristop eh, smislen ali menite, da bo na dolgi rok, na rok to vendarle atraktivna propozicija za podjetja, ki so li v okviru solventnost 2. Kar zadeva prizadevanja za izpopolnitev Unije kapitalskih trgov, junija 2017 je komisija sprejela delirani akt eh, pod solventnost 2 z namenom kalibracije solventnosti 2 na ta način, da bo financiranje infrastrukturnih eh, projektov za zavarovalnice bolj privlačno. Ali nam lahko morda poveste, ali se je ta ukrep izkazal za uspešnega? Kot tretje, kar zadeva prioritete za sam eh, pregled, omenili ste EOPO in eh, komisijo, hmm, in sicer da se z vsemi močmi osredotočate na pregled leta 2020 in zato me zanima, kakšne prioritete imate tu. Rad bi izpostavil tri točke kot prvo več sorazmernosti, še posebej na področju poročanja in eh, objavljanja. Tu mislim, da bi potrebovali več sorazmernosti in morda uh, usporedno z posebno škatlo za malo bančništvo, kot smo zdaj uh, podobno že sprejeli drugot. Potem, kar zadeva tvi, uh, tveganje posameznih podjetij in pa poslovni model, tu je potrebnih uh, več sprememb, potem pa je tudi kalibracija zahtev po lastnem kapitalu, te morajo upoštevati tudi dolgoročne investicije, tudi v infrastrukturo. Hvala lepa. Verjetno boste odgovorila oba. Začnemo s komisijo. Uh, ja, hvala, gospa predsedujoča. Kar zadeva prioritete za leto 2020, oziroma pregled 2020, verjetno je še nekoliko prezgodaj govoriti o tem. Mi si predvsem želimo širokega pregleda, da ne bomo izpustili kakšne pomembne teme. No in zato smo tudi zdaj zastavili naš poziv EOP-i dokaj na široko. Zadeva, ki je za nas zelo pomembna in ki je v samem osrčju tega pregleda, je pregled svežnja dolgoročnih jamstev. Kot veste, je bil to predmet zelo kompleksnih razprav tudi tu, tako da to vsekakor je ena od prioritet. Kar zadeva ostalo, pa Želimo počakati, kakšne nasvete bomo dobili od EOPE, kaj bo rezultat posvetovan in potem se bomo odločili o prioritetah na podlagi videnega v okviru tega procesa in tudi upoštevajoč novo sestavo komisije, smo si pa se kako natančno zabeležili prioritete, ki jih je gospod Ferber ravno kar izpostavil. Če se lotimo zdaj treh ključnih vprašanj, ki ste jih omenili, in ki so zajete tudi v dopisih, ki ste jih poslali komisiji. Če gremo po vrsti, najprej, kar zadeva samo maržo tvegan, tu smo se predvsem osredotočali na strošek kapitala, ki je izjemno, izjemno relevanten, kar zadeva izračun marže tvegan, EO pa je opravila natančno kvantitativno analizo, brez eh, kakršnih koli vnaprej določenih rezultatov. In eh, zaključek EOP je, da je strošek kapitala v bistvu višji od šestih odstotkov. In zato EOP predlaga, da se držimo trenutne šest odstotne stopnje, namesto da povečujemo strošek kapitala. In uh, s tem maržo tveganja. Nekateri bodo verjetno to videli kot dobro novico, da tu želimo stabilizirati sam režim. Seveda se strinjamo, da je sam ustroj tega inštrumenta nekaj, kar je potrebno vključiti v direktivo Solventnost 2 leta 2020 in EOPO smo že prosili naj opravi natančen pregled eh, tveganja oziroma marže tveganja v tem kontekstu. Tako da to vprašanje vsekakor ne bo odrinjeno v stran. Zdaj, kar zadeva dolgoročni lastniški kapital, mislim, da smo veliko naredili v smislu odziva na pozive potem, da že sedaj z ciljnimi spremembami olajšamo investicije v lastniški kapital, upoštevajoč eh, videli tudi dejstvo, da leta 2020 prihaja nek širši pregled. Prav tako mislim, da smo jasno pokazali, da smo prisluhnili stališčem deležnikov po predstavitvi našega prvotnega predloga. Bistveno smo znižali zahtevano obdobje zadržanja lasništva z 12 na 5 let, prav tako smo opustili termin ring fencing seveda moramo poiskati ustrezno ravnovesje med eh, našimi cilji na področju unije kapitalskih trgov in naše skupne želje potem, da promoviramo investicije v lastniški kapital v EU s potrebo po ustreznem zavarovanju imetnikov zavarovalnih polic. No, to, kar je sedaj pred vami, je rezultat tega, dogovorov, ki jih je bilo potrebno skleniti za zagotovitev ustreznega ravnovesja in s temi petimi eh, leti mislim, da smo na spodnji meji tistega, kar je še razumljeno kot dolgoročno in eh, na splošno gledano je nam pomembno, da podjetja svojih investicij v lastniški kapital ne morejo porabljati za pokrivanje izgub drugot v svojih bilancah, torej tudi to je bilo za nas ključnega pomena tudi z vidika zaščite strank. Kar zadeva famozni inštrument eh, prilagoditve zaradi volatilnosti, tu je bila naša analiza ta, da so spremembe, kar zadeva komponento posamezne države, spremembe, ki jih mora zakonodajalec spremati na ravni ena, to je v bistvu to, kar je eh, zakonodajalec tudi vsega, sklenil, ampak strinjamo se seveda, da je potrebno širše obravnavati to vprašanje prilagajanja volatilnosti, da se prepričamo, ali to v praksi dejansko deluje v vseh državah in vsekakor načrtujemo to kot sestavni del pregleda leta 2020. Naj bo dovolj na tem mestu. Hvala lepa. Hvala v imenu Ejope, gospod Frej. Ja, če smem samo glede tistega, kar je bilo rečeno na koncu, glede sorazmernosti. Naj vas pomirim, da so ta prioritetna območja oziroma področja vključena v 19 sklopov, ki jih je komisija izpostavila za pregled sorazmernost je vsega kor specifična tema, ki jo izpostavlja poziv komisije, tudi kar zadeva razkritje in poročanje. Trenutno smo v fazi posvetovanj glede obstoječih zahtev po poročanju in to bo tudi sestavni del pregleda leta 2020. Kar zadeva samo intenzivnost eh, nadzorstvenih ukrepov, mm, primer mm, svobode izvajanja storitev, svobode ustanavljanja in eh, primerna odločitev. Tudi to je sestavni del pregleda 2020, kar zadeva dolgoročno, dolgoročni lasniški kapital. Tu, kot pravi komisija, od nas želijo celovito analizo obravnave lasniškega kapitala in to bomo seveda tudi storili. Hvala lepa. V imenu skupine SD imam jaz eh, vprašanje kar zadeva samo ravnovesje tega predloga. Mislim, da ravnovesje ni pod vprašajem nobene zahteve po nasprotovanju, ni prav tako ni bilo uporabljenega inštrumenta zgodnega ne soglasja. Tako da mislim, da bo šla zadeva po svoji normalni poti, ampak kot pogosto v takšnih primerih. Mislim, da je velika negotovost, kar zadeva samo panogo, glede izvajanja, glede časovnice eh, za to spremembo. Treba verjeti, ali je res eh, leto 2020 eh, primerno, ali je leto 2020 bolj primerno, 2021 bolj primerno, kar zadeva poročanje. To nekako posega tudi v dejansko ki dejansko, dejansko začetek veljavnosti delegiranega akta, ki bo v bistvu potem preložen v, zaradi druga trimestra in ne zadeva me, ali ima tu komisija kakšno informacijo o stališču komisije s tem v zvezi. To je bolj vprašanje za komisijo, ampak vendar lahko povem, še nekaj besed glede tega, te velike revizije. Tu mislim, da so trije vidiki, ki so za nas pomembni. Namreč eh, omenili ste vprašanje dolgoročnega lastniškega kapitala, no seveda tu glede razkriti, glede poročanja, glede taksonomije, to je vključeno v dolgoročno, dolgoročni pregled. Parlament je to vsekakor zainteresiran za to tematiko, tudi naslednji sklic na dvomno bo, kar pa zadeva vprašanje samih internih modelov, ko je prihajalo do sprememb na tem področju, smo se morali odreči vsem naprednim rešitvam. Zdaj vidim, da je v klauzuli o pregledu to vendarle omenjeno in to zelo jasno in izredno, glede tega, kaj naj zajema ta eh, velika revizija. In moje vprašanje je, kaj komisija namerava tu vključiti eh, z tega vidika v ta veliki pregled, kajti menim, da se Evropska unija preveč izpostavlja s tem, da ne gre bolj v smeri integracije nadzora uporabe internih modelov v zavarovalništvu v Evropi, tudi zato, ker prihaja do, oziroma bo prihajalo do napadov ali, če smo bolj natančni, do zahtev po obrazložitvi na globalni ravni, kar se deva zavarovalnice, ki porabljajo interne modele in tu bo potreben natančnejši nadzor nad internimi modeli. Na evropski ravni torej bi mislim, da s tem lahko samo še okrepili glas tistih, ki želijo še naprej uporabljati ta interni model. To je vsekakor bolj vprašanje za komisijo, če imajo pa kaj s tem v svet zapovedati, tudi seveda lahko. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi za spodbudne besede, kar zadeva dojemanja tega akta tu v parlamentu in sprejemanjem. Vsekakor upamo, da, da ne bo nasprotovan in da menimo, da smo našli dobro ravnovesje v samem besedilu. Kar zadeva samo časovnico za pregled eh, leta 2020, s delom smo začeli. EO pa se je lotila naloge, to bo tema, ki bo prioritetna za komisijo leta 2019 in 2020. Mislim, da ne moremo računati na zakonodajni predlog pred koncem leta 2020, kajti čaka nas eh, kar veliko dela, kar zadeva samo oceno učinka, še posebej, ta bo zelo kompleksna. Tako da v tej fazi menimo, da bomo zakonodajni predlog lahko podali nekako v zadnjem. Tri mesece leta 2020 in na ta način mislim, da bomo lahko obravnavali uh, vse te kompleksne teme, ki so pred nami. Kar zadeva poročanje, o čemer ste govorili, začetek eh, veljavnosti bo seveda odvisen od trajanja obravnave na ravni zakonodajalca. Besedo, besedilo je sicer že objavljeno in ga zavarovalnice že poznajo, so z njim seznanjene, se lahko pripravijo in eh, delegirani akt v bistvu ne spreminja prilog za poročanje. Te se bodo potem spremenile v tehnični izvedbeni standard kasneje. Kar zadeva interne modele, kot ste omenili, to je tematika, ki je sestavni del pregleda 2020, tako da to nikakor ni tema, ki bi jo pustili ali puščali ob strani. Strinjamo se z vami, da moramo na mednarodni ravni znati pokazati, da imamo robustne interne modele v Evropski uniji. Spomnimo se problemov, ki smo jih imeli s tem v zvezi na področju bančništva in vsekakor je treba prepričati, da se kaj takšnega ponovi. Gre za temo, ki je za komisijo pomembna. Nekaj dni po sprejemu pregleda, vam, eh, vam še ne morem jasno povedati, kaj se bo dogodilo, vsekakor pa so možne še izboljšave v primerjavi s tem, kar je bilo nedavno sprejeto. No, vsekakor, vsekakor eh, vidim, da se zavedate obsega te naloge. Kaj pa zadeva zelenitev eh, sektora zavarovalništva? Oui, euh, euh, je pense que comme je l'ai dit. Ja, kot sem dejal v vodoma, jo pa že dela na tej tematiki in to bo vsekakor eden od eh, elementov pregleda leta 2020. Dobro, gospod Ferber, želite morda še besedo? Ne. Potem drugih eh, predstavnikov, drugih skupin ne vidim. Eh, predstavnike Jope, morda želite tudi vi besedo? Ja, hvala. Glede teh vprašanj bi rad eh, samo za, dodal par zadev. Glede velikega pregleda in časovnice, kar zadeva EOPO, bo naše ključno orodje mnenja, ki ga bomo pripravili do junija 2020. Mi bomo seveda opravili proces posvetovanj glede tega mnenja in to bomo najverjetneje opravili v zadnjem četrtletju letos. Kar zadeva poročanje in eh, posledice delegiranega akta za samo poročanje, lahko vam povem, da smo ravno danes začeli s posvetovanjem o predlaganih amandmajih tehničnega standarda. S tem, da dodajamo, seveda, da je delegirana uredba še v fazi pregleda v Evropskem parlamentu. Zdaj imamo javno obravnavo v trajanju šestih tednov, eh, upoštevajoč, da seveda ti amantmaji nimajo vpliva na samo poročanje. Glede taksonomije bomo imeli tudi objavljen osnutek taksonomije, ki bo pripravljen 1. junija in takrat bo na voljo 4 tedne za izvedbo posvetovanja. Naš namen pa je objaviti taksonomijo in pa osnutek izvedenih tehničnih standardov 15. julija. In to je seveda potem tudi popolnoma usklajeno z časovnicami, ki smo jih imeli pri prejšnjih spremembah zahtev glede poročanja. No in na zadnje, glede zelenitve zavarovalništva, kot ste dejali, ja, lahko potrdim, da bo EJOPA svoje prvi na svet komisiji posredovala glede vključevanja tudi dejavnikov trajnosti. Še letos do konca septembra bomo vključili tudi vključevanje dejavnikov trajnosti v solventnost 2 in do konca leta bomo posredovali tudi nadaljne na svete glede vključevanja dolgoročnih vidikov trajnosti v zavarovalništvu. No, in ESA vam je vse akordala tudi pol mandat, kar zadeva to. Hvala lepa. No, po 25 letih tu v tem parlamentu, takrat je na začetku nosil naš odbor ime EMAK, je to vse kar moje zadnje zasedanje odbora EKON in veseli me, da zaključujem z delom glede delegiranega akta o solventnosti 2 in Zahvaljujem se predsedujočemu, da mi je dovolil, da zaključim delo v tem odboru eh, s predsedovanjem temu odboru. Proti koncu, hvala vsem za sodelovanje, veliko čast in veselje mi je bilo delati tu v tem odboru. Pravičen sem, da bo do moje naslednike enako angažirani, kajti gre za izredno pomembno vprašanje za vse naše državljane. Hvala lepa.